Benvenuti a tutti, diamo in... Dobar dan vsem. Predlagam, da začnemo z današnjim zasedanjem odbora. Najprej na vrsti sprejetje osnutka dnevnega reda. Komisija je predlagala, da nas bo še pred uradnim posredovanjem osnutka predloga komisije o nizkih osebnostih GSO v krmi, torej da nas bo še pred uradnim posredovanjem obvestila v tem odboru. Gre za zelo pomembno uredbo in sicer jo bomo obravnavali v okviru regulativnega postopka s pregledom. To je komitološki postopek, v katerem ima parlament pomembno besedo in zato predlagam, da to dodamo dnevnemu redu in, sice, in da to obravnavamo pred uh, delavnico o um, skupni kmetijski politiki. Če ste za to, uh, potem je dnevni red s tem sprejet. Da naš no, zasedanje se prenaša po spletu, zdaj smo že pri tretji točki dnevnega reda, odpornost proti antibiotikom. Gre za sprejetje ustnega, odgovora, uh, ustnega vprašanja. Koordinatorji so se odločili, da bodo postavili vprašanje o uh, odpornosti na antibiotike. Ta predlog, to vprašanje ste prejeli in uh, predvideno je, da naš odbor pripravi tudi resolucijo. In ta dosji bomo potem na plenarnem zasedanju obravnavali maja ali junija. Če ni eh, nobenih, če nima nihče nič proti, potem smo tudi to sprejeli in smo že pri četrti točki dnevnega reda. Gre za spremembo uredbe 1234 iz 2007 glede pogodbenih razmerij v sektorju mleka in mlečnih izdelkov. Poročevalec je James Nicholson ki ga ne vidim v dvorani. Dragi, drage kolegice in kolegi, torej po krizi v mličnem sektorju 2009 je Evropska komisija predlagala Eh, zakonodajni svežen, da bi stabilizirali povpraševanje in ponudbo na tem področju in da bi tudi okrepili eh, pomen eh, pogodb med proizvajalci in trgovci. S tem naj bi se povečala tudi pogodbena moč proizvajalcev in razen tega je treba upoštevati tudi medpanožne organizacije in treba je zagotoviti preglednost eh, celotne dobavne verige na področju mleka. Ti predlogi gredo seveda v pravo smer, ampak kljub temu je treba še marsikaj pojasniti. In zato bi takoj dal besedo Jamesu, ki je pravkar prišel v dvorano in ga prosim, da nam poda najprej uvod v to temo. Hvala tudi predstavnikom komisije Ulgardu in drugim, ki bodo prisostvovali tej razpravi in seveda bo po uvodu Jamesa Nicholsona sledi razprava in vsi se lahko seveda tudi upišete v to razpravo. James, prosim. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej želim povedati, da je uh, ta eh, predlog bil sprejet zelo dobrodošlo, do, da je bil zelo dobrodošlo. Ehm, govoril, pogovarjal sem se s številnimi zainteresiranimi stranmi, tako z področja predelovanja mleka, kot tudi z področja proizvajalcev, z nacionalnimi in mednarodnimi organizacijami in tudi z nekaterimi stalnimi predstavniki tu v Bruslju. Kot sem rekel, prvoten odziv Zgleda zelo pozitiven, ampak če si potem ogledamo predlog v podrobnosti, mislim, da moramo pojasniti nekatere vidike in tudi izboljšati nekatere vidike. Gre predvsem tudi za uh, to, kako naj bi to področje delovalo po odpravi kvot 2015. Zato se moramo zavedati seveda posledic. Uh, teh predpisov po uh, letu 2015. Želim najprej podati nekaj obudnih misli. Mislim, da moramo zelo odprto razpravljati o tem in z velikim zanimanjem bom seveda tudi prisluhnil drugim v razpravi, ampak želim najprej izpostaviti štiri predloge v tem, uh, štiri točke tega predloga. Prva stvar so pogodbe. In mislim, da se moramo najprej vprašati, ali kmetje želijo pogodbe. Eh, kmetje eh, kažejo tudi določeno ehm, odpornost do teh pogodb oziroma se vedno spet sliši. Mislim, da je treba o tem razmisliti. Na vsak način eh, je treba zagotoviti tudi fleksibilnost posameznim državam članicam, to, kar pač potrebujejo. In eh, seveda si je treba tudi ogledati, katera država članica bi se poslužila take možnosti, doslej še nimam odgovora na to. Potem, kar zadeva pogoje teh pogodb, gre za cene, za obseg, za izključnost takih pogodb, moramo biti zelo previdni pri tem, da se besedilo pripravi na ustrezen način za take pogodbe. Mislim, da je treba zagotoviti tudi čim večjo fleksibilnost pri tem. Ena opcija je, da bi vsak kmet lahko eh, zahteval tako pogodbo, če, če jo želi. Tudi če pogodbe niso eh, obvezne v držav, državi članici, bi kmet eh, lahko imel to možnost. To je ena. Eh, opcija. Torej, pri pogodbah si moramo ogledati, kako bi jih lahko uporabljali, pod kakšnimi pogoji, kar zadeva organizacije proizvajalcev in pogajalsko moč, torej povečanje njihove pogajalske moči tudi usporedno z eh, uvajanjem pogodb, mislim, da bo to prav ključ za reševanje tega vprašanja. Če si ogledam eh, srčiko tega predloga, potem gre za to, da naj bi spodbudili kmete, proizvajalce, da eh, okrepijo svojo pozicijo tudi s tem, da se povežejo v organizacije. Prvo, torej 33 odstotkov in 3,5 odstotka. To so sedanje številke in to bo seveda vodilo tudi do veliko um, nesoglasja. Nekateri so mi že rekli, da naj se te številke znižajo, drugi, da naj se povečajo. Vem, da je tudi v svetu so različna mnenja glede teh uh, meja. Seveda moramo najti neko ravnovesje pri teh številkah, ki bo, uh, kar bo omogočilo, da bo vse seveda zagotovilo tudi ustrezno konkurenco in moramo si ogledati, kaj lahko storimo v odboru, eh, tudi eh, glede konkurence in glede naših pristojnosti eh, na področju zakonodaje. Eh, seveda bi eh, lahko prevelika moč takih organizacij vodila tudi to, da bi se pogajalska moč posameznih kmetov celo zmanjšala. Eh, potem treba si ogledati tudi strukture, ki obstajajo v državah članicah in mislim, da nekatere države članice želijo ohraniti svoje strukture in mislim, da to tudi ni večji problem. In moramo si ogledati tudi država, države članice, kjer imajo nizko raven eh, proizvodnje mleka in eh, te številke jim verjetno ne bo koristile in zato si je treba ogledati tudi, kakšno rešitev bi lahko našli za nje. Pri organizacijah proizvajalcev moramo seveda tudi si ogledati status kooperantov, kar zadeva medpanožne organizacije v tej verigi mislim, da bi to bil zelo dober instrument. Na področju sadja in zelenjave že obstajajo take medpanožne organizacije. Nekatere države članice so izrazile um, skrb tudi glede moči teh eh, medpanožnih organizacij, ampak mislim, da je to treba še pojasniti. Torej, ne bom sedaj, se sedaj še bolj spuščal v podrobnosti predloga komisije, kar zadeva preglednost, mislim, da je to pomembno, kajti preglednost je nekaj, eh, o čemer ljudje radi govorijo, če jim je to. Eh, torej, če jim to ravno paše, če ne, pa se ne želi govoriti o tem. Torej, sedaj imamo seveda še sistem eh, kvot. Eh, nekateri se tudi spominjajo, kako je bilo pred uvedbo kvot in jaz nočem, da bi se povrnili. Uh, eh, V, ča, v ta čas se vemo, kako je bilo pred letom 2008, ali, eh, ko nismo imeli nobenega nadzora od, nad tem, odkje prihajajo posamezen, eh, posamezen izdelek. Torej, mislim, sedaj vemo, eh, kakšna je dobava, kakšno je povpraševanje, bolj ali manj, in mislim, da potrebujemo trden sistem, ki bo omogočal predvsem tudi ustrezno informacijo o tem področju. Treba je razumeti tržno tržni položaj in treba je pravilno razumeti tudi signale trga tako, da se proizvajalci lahko odzivajo na spremembe v povpraševanju in ponudbi. Mislim, da se vsi lahko strinjamo s tem, da je ta predlog, ta del predloga pozitivn. Seveda to ne sme pomeniti dodatnega bremena. E, potrebujemo zelo enostavn način za zbiranje ustreznih podatkov, tako da bomo uh, uh, omogočili, da se zbira ustrezno znanje na pravilni, na ustrezni ravni. In mislim, da nam bo to tudi uspelo. Ob koncu bi želel povedati, da so nekatere organizacije, s katerimi sem se srečal, tudi govorile o tem, da moramo nekako zagotoviti mehak preho prehod. Um, ukinjanja uh, kvot. <clears throat> Mislim, torej z velikim zanimanjem bom seveda prisluhnil tudi temu, kar bodo povedali poročevalci v Senci in drugi člani tega odbora. Mislim, da se moramo v glavnem držati vsebine tega predloga in da ne smemo odpirati pandorine skrinjice, kajti če jo odpremo, potem ne vemo, kaj skoči ven. Uh, uh, ob enem vidim, da uh, Torej, ogledal si bom seveda tudi še v podrobnosti vse, kar sem sedaj grobem odrisal in upam, da bom, mi bo uspelo pripraviti poročilo do sredine aprila sedaj pa se veselim razprave in vseh prispevkov v tej razpravi, na vsak način pa bom poskusil potem najti kompromis in soglasje. Mislim, da imamo v tem parlamentu tudi priložnost, da damo svoj pečat prihodnosti mlečne industrije. Moramo se zavedati, da gre seveda za preživetje številnih kmetov uh, in drugih v tej verigi v državah članicah. In seveda bo težko najti eno rešitev, ki bo prikrojena potrebam vseh. Na vsak način pa se bomo potrudili, da bomo sprejeli ukrepe, ki bodo tudi izvedljivi. In ki bodo pravični do proizvajalcev mleka, do predelovalcev in tudi do potrošnikov. Hvala. Grazie, James. Hvala, James. Hvala za to delo. Sedaj pa takoj začenjamo z razpravo. Nekateri so se prijave, prijavili. Eh, gospa Perveš je na vrsti. Prezident, permitom, ki komet. Hvala, gospod predsednik. Želim najprej podati dve pojasnili v zvezi s predlagano uredbo. In sicer želim podati dve kritični pribombi najprej. Želim povedati, da ta dokument predlaga, da v prihodnosti ne bi bilo kvot. Da pa bi to bilo trajno, bi morali upoštevati celotno dobavno verigo, to Temu pa ni tako, kajti tu se govori samo o odnosih med proizvajalci in industrijo, ne upošteva pa se naprimer trgovine. E, čeprav vsi organi za konkurenco pravijo, da velike marže ostanejo na koncu verige. Druga kritična pripomba se nanaša na nekatere predloge v tem dokumentu. dokumentu ki služijo predvsem tistim državam članicam, po mojem mnenju, kjer so veliki proizvajalci mleka, kjer izvažajo veliko mleka in kjer industrija lahko ustvari veliko do, velike dobičke. Mislim, da bi to lahko vodilo do tega, da bi se mlečna proizvodnja osredotočila samo še na nekatere države članice in bi v drugih izginila. In to je kratko malo nespremljivo in to tudi ne bi bilo v korist diversifikaciji, eh, ki jo komisija vedno spet povdarja. Tu sta moji dve splošni ugotovitvi. Po drugi strani pa moram povedati, da trenutno se ne moramo strinjati s tem, kar se predlaga in sicer eh, to, da bi um, na nek način um, nadomestili sistem kvot. Uh, v bistvu sem se sedaj osredotočila na dve točki. Uh, Eh, naslednja pomembna točka so seveda pogodbe. Torej, posvetovala sem se s predstavniki tega sektorja. Predvsem na Zorskih otokih so rekli naslednje. Te pogodbe morajo biti obvezne in enake za vse države članice, da bi se s tem pripričilo izkrivljanje konkurence med državami članicami. Torej, te pogodbe morajo biti eh, zavezujoče z indeksirano ceno, eh, kar bi omogočilo tudi eh, fleksibilnost za ažuriranje cen in tudi z navedbo Eh, obsega proizvodnje, pri čemer bi pogodbe veljale eno leto. Ne smemo pozabiti, kakšne eh, rešitve želimo predvideti za presežke, ki ne padejo pod pogodbo. Potem drugi specifičen vidik eh, se nanaša na odnose med organizacije proizvajalcev in na medpanožne organizacije. Želim, da drža, da komisija upošteva sedanjo situacijo v državah članicah, kar zadeva take organizacije. To bi. Torej, take organizacije že obstajajo in eh, model bi bil mogoče tudi dobra praksa za druge. Torej, treba je zagotoviti mirno in dobro, dober soobstoj med eh, proizvajal, med organizacijami proizvajalcev in med panožnimi organizacijami. Mislim, da bo treba še veliko delati na tem osnutku uredbe, če želimo zagotoviti dolgoročno trajnost tega področja. Elizabet Jegle, prosim. Hvala, gospod eh, predsedujoči, hvala poročevalcu ki je zelo jasno predstavil to poročilo oziroma podal uvod v to. Um, ta soft landing, mehek pristanek je nekaj, kar je sicer pomembno, ampak pravzaprav več kot to, kar piše v poročilu. Strinjam se s poročevalcem, če pravi, da je to en korak, ki ga moramo pač storiti, ki pa, ki pa mu morajo slediti še drugi in tretji korak, ampak dejstvo, da je komisar predložil poročilo, je napredek v zvezi s prejšnjo situacijo in komisarko. Uh, kajti prej je bilo rečeno, da zadostuje beseda soft landing eh, pristanek, sedaj pa so predvideni konkretni ukrepi. Torej, eh, ukinitev stare kvote, to je sprejeto, to se bo resničilo in sedaj je na nas, da razmislimo o tem, kako bomo oblikovali tak eh, ukrep. To oblikovanje, in tu se strinjam z obima, bo pomenilo še veliko truda in se bomo še zelo potili pri tem. Tudi jaz sem se pogovarjala s določenimi predstavniki, ki si želijo to ali drugo spremembo, ampak kljub temu menim, da naj bi ta korak uh, storili približno tako, kot uh, je to predlagal poročevalec in sicer, da bi pač imeli prvi korak, tako da uh, bi imeli nek začetek in v drugem ali tretjem koraku bi morali potem sprejeti nadaljne ukrepe in potem bomo videli, kako lahko ravnamo z mlekom, malo se lahko učimo tudi od Švice, torej kako postopati s to totalno svobodo, če ta pač ne deluje. Tako kot si želimo, hvala poročevalcu za njegovo delo, torej poročilo samo bo gotovo dosti daljše kot predstavitev, ki smo jo danes slišali. Na vsak način bodo potrebne še spremembe, ampak eh, mislim, da se je treba načeloma strinjati s tem dokumentom in tudi s predlogom eh, komisije. Torej, mislim, da je to treba podpreti Mor Morvej in potem Tarabela. Köszönöm szépen! szeretettel gratulálok a raportra. Vála, csesztítem Paracsevácu a Praulieni Mudilu. Vendár, ponovno opozárjam na to, in to ni prvič, da nove države članice iz postkomunističnega območja, torej izkušnje teh držav se sploh ne upoštevajo v tem poročilu. Uh, poročilo Isaja iz tega, da kmetje sodelujejo v nacionalnih organizacijah, kjer poskušajo zastopati in svoje interese skupaj s predstavniki trgovine in tako naprej. Torej, na mačarskem imamo tudi take multinacionalke. Biti član zadruge uh, dan, uh, v času komunizma, mislim, to je bilo razvrednoteno. Za kmete na mačarskem je zadruga nekaj, kar ni pozitivno, kar se ne sliši pozitivno, zato ker se je to komunizmu drugače interpretiralo. In kapital z veliko začetnico poskusi, poskuša izkoristiti ta položaj. In po preobratu, po strukturnih spremembah ni bilo nikogar, ki bi dejansko zastopal interese proizvajalcev. Torej, izhodišče pri teh pogajanjih je čisto drugačno kot eh, pri proizvajalcih na Zahodu. Mačarski kmet je in eh, ne, eh, eh, torej fleksibilnosti in svobode sklepanja pogodb ne gledajo tako pozitivno kot mogoče kje drugje. Izhodišče v demokraciji je, da imajo pogodbeni partnerji enake dolžnosti in enake pravice na mačarskem in v drugih postkomunističnih državah pa ni tako, če pravi poročevalec, da bi bila pomembna fleksibilnost eh, s tem, da te pogodbe ne bi bile, bile obvezne. Potem bi bilo dobro, če bi imeli pogajalski partnerji, če bi bili v enakem položaju. Ampak pri nas ni tako. Fleksibilnost na mačarskem za male kmete pomeni, da so popolnoma uh, izpostavljeni um, uh, drugim. Potem tudi svoboda oblikovanja pogodb. Uh, v tradicionalni demokratični državi je to nekaj pozitivnega, ampak pri nas, na mačarskem in v drugih podobnih državah je drugače. Največji izziv je, da se eh, organizacije kmetov bolj vključijo in tudi poročevalce prosim, da upošteva tudi naše posebne izkušnje in želim pozvati tudi Združenja mađarskih kmetov, da vam posredujo te informacije. Razen tega bi vas rada povabila v mojo državo in vas eh, prosim, da se pogovorite s kmeti in potem boste tudi videli, zakaj pravzaprav gre. Hvala. Gospod Tarabela, potem Köstinger. Merci, Hvala. poskusil, eh, bom eh, torej povedati, odkje prihajamo in kam gremo. Pred 84 letom ni bilo kvot in takrat eh, smo imeli presežke mleka in to pomeni, da je Evropska unija drago plačevala. Eh, uničevanje teh presežkov oziroma skladiščenje presežkov in potem smo se odločili za kvote, ki naj bi veljale do 2015 in sedaj se napoveduje ukinitev, smrt teh kvot in uvedli, torej 2009 naj bi uvedli modulacijo, to sicer še ne deluje v 100 odstotno in s tem je prišlo tudi do, do znižanja štiri, od 40 do 42 centov na 19 centov. Poročevalec govori o fleksibilnosti. Če pomeni fleksibilnost, da je treba ponudbo po, po, prilagoditi po vpraševanju, preko kon, s pomočjo kontingentov to ni uspelo, torej če fleksibilnost se nanaša na kvote, potem v redu, ampak če je s tem mišljena fleksibilnost cen, torej če naj bi upoštevali elemente cene, potem pa moram reči, da s tem ne popravljamo sedanjega sistema. Želim navesti en primer, s katerim se doslej nismo ukvarjali Kanada, kjer pravijo, da Eh, pogodbeno urejanje ne deluje dobro v Švici, v Kanadi pa je drugače. Tam je sistem zelo stabilen. 72 centov, centov kanadskega dolarja stane liter mleka. Uh, in to je približno 60 centov uh, evrov. Torej. Tudi tam imamo velike multinacionalke, ki proizvajajo, izdelujejo sir in tako naprej. Vendar obstajajo nadzorne, kontrolne inštitucije, ki nadzirajo, kako pride mleko od proizvajalca v predelavo. 2,2 centa so eh, prezvozni stroški, 57 odstotkov dobi pro, proizvajalec. Torej, in majhna so nihanja tako pri količinah, kot tudi pri cenah, vendar ima Kanada eh, uvozne dajatve na mleko iz drugih držav. S kolegi se sicer še nisem posvetoval, ampak ali ne bi eh, izkoristili ti priložnosti, da postavimo pod vprašaj določene dogme mednarodne trgovine. Mednarodna trgovina, konkurenca. Dobro, ne vem, pravniki, ki so se eh, specializirali na to in če se pogledajo zjutraj v ogledajo, dalo, ali so res ponosni na to, da eh, potrošniki danes plačujo manj za elektriko, če je to sploh res. In če naprimer pomislimo, kako so se spremenili delovni pogoji pri Frons Telekom, da navedem konkreten primer, sem za model in izrikam se za model, ki presega te predloge komisije, čeprav gre do ti predlogi v pravo smer, uvajanje eh, pogodb eh, in tako naprej. Ampak kljub temu sprašujem poročevalca, ali ne bi bil za to, da bi tudi javnost, država odigrala pomembnejšo vlogo. Če vse prepustimo zasebnemu sektorju, verjetno ne bomo prišli do dobrega rezultata. In treba si ogledati, kaj o tem pravi observatori in ali ni, ne bi bilo treba prilagoditi cen tako, da bi na vsaki ravni proizvodnje imeli primirno ceno. Torej, Eh, želim slišati od eh, poročevalca, ali je za to, da bi tudi država na tem sektorju odigrala pomembnejšo vlogo. Hvala. Hvala lepa, poročevalcu, za izredno pomembno poročilo. Zdi se mi zelo dobro, da je priznano, da je mlečni sektor, mlečni trg zelo občutljiv, občutljivo vprašanje in da je zato potrebno tudi ponuditi konkretne rešitve. Še prav posebno se mi zdi dobro, da govorimo o preglednosti cen. Poročevalec je zelo dobro upozoril na dilemo, v kateri se nahajamo, kar se preglednosti cen tiče. Pomembno pa se mi zdi, da bi imeli enotna pravila na ravni EU, pa tudi izvajanje. Ko govorimo o preglednosti cen, moramo paziti na dampinške cene, kajti vemo že iz prejšnjih poročil, da na potrošnike pritiskajo veliki koncerni. Še prav posebno pa bi rada omenila mlečno proizvodnjo v hribovitih in bolj udaljenih predeljih. Veliko teh področji je takih, da ne bodo več mogli preživeti brez mlečne proizvodne. In tu je tudi jasno, da se mleko ne proizvaja na teh področjih po isti ceni kot drugot. In zato se mi zdi pomembno, da za hirbovita področja najdemo ustrezne rešitve v prihodnosti. In morda še nekaj. Naj upozorim na izvorni predlog, ko je šlo tudi za neposredno trženje in hirbovita področja. Tu so bili predlogi, sedaj pa jih ni več. Zdi se mi, da bi bil to dober pristop za to, da bi še prav posebno, kar se kakovosti tiče, tudi za ta področja lahko ustvarjali, imeli možnost, da bi razpolagali s trgi. Reimers, Reimers. Hvala lepa. Tudi sama se zahvaljujem gospodu Nikolsnu za vodne besede naj opozorim na tri točke. Najprej, ali bomo imeli prostovoljne ali obvezujoče pogodbe. Tukaj mislim, da moramo na splošno iti v smeri obvezujočosti in tukaj se mi zdijo te pogodbe prave, kajti drugače pravno ne bi bilo vzdržno. Potem pa še vprašanje ki, na katerega sem že kar nekrat naletela, 3,5 odstotka oziroma 33 odstotkov povezave naravnih držav članic eh, z mlečno ponudbo. Kako je s tem? Zadruge, to je zapisano v poročilu, bi naj bile izključene. Torej, ali gre za 3,5 odstotka celotne proizvodnje na EU ali pa gre tukaj za to hotel brez zadrug. Mislim, da obstajajo različna mnenja. Mislim, da moramo to pojasniti, kaj je tista podlaga. In potem še nekaj, kar se preglednosti tiče. Tukaj gre za splošno težavo, preglednost je potrebna za nadzor, vendar pa preveč preglednosti je škodljivo za vsakega odeleženca na trgu. Zato moramo paziti, ko zahtevamo od komisije da opozarja na te zadeve, je to vse lepo in pravo. Vendar pa potem seveda mora komisija paziti, da bo te podatke ustrezno obravnavale. In zato moramo paziti, da bodo ti podatki dani v javnost eh, šele s kar precejšnjim časovnim zamikom ali pa sploh ne, kajti to bi oslabilo trgovinsko stran proizvajalcev. To smo že imeli. Ti podatki so dobri za koncerne, za manjša podjetja pa ne in za kmetije. Kot sem dejala, preglednost že, vendar pa bi bilo preveč preglednosti škodljivo, tako kot je škodljivo preveč soli v juhi. Hvala lepa, tri točke. Najprej, kar, se, kar zadeva vas. V soboto sem pomislil na vas, ko je Italija igrala proti irski rugby. Sinovi in sam, sinovi so rugby igralci, so podpirali Italijo. In da niso mi, prosim, izrečete sožalje. Eh? Italijanom igrali ste zelo dobro in dobro je, da imamo sedaj eh, turnir eh, šestih narodov namest petih. So... Still... Kakorkoli že. Sedaj imam vprašanje, ali bo komisija vključila določbo pri reformi mlečnega sektorja, zato da bi proizvajalci imeli določeno gotovost za minimalne pogoje, tudi če države članice tega ne bojo imele obvezno v zakonodaji. Tarabera je omenil Kanado. Kanada je soverena država in sprejema svoje odločitve na področju kmetijstva. Želim si, da bi Britanija bila izven EU in imela svojo politiko, tako kot Kanada. Kaj ti to bilo sklado z STO? In kanačani, mlečni proizvajalci v Kanadi, imajo stabilno prihodnost. Hvala lepa. Grazie, grazie per il tifo. Hvala, ker nabijate za, nabijate za Italijo podpredsednik Bob Vi in potem Jar. No, movement... Hvala lepa. To je bilo zelo zanimivo. Sedaj se Združeno kraljestvo želi priključiti Kanadi in Kanada, če prav vem, je želela prelom z Združenim kraljestvom nekje druge v zgodovini, kakorkoli že. Euh, zanimivo je, da govorimo o Kanadi. upravičeno. Si lahko ogledamo položaj v Kanadi glede proizvodnje. To je model, ki obstaja in je dosleden. Vendar pa moramo pomisliti še na nekaj in to so dejale tudi druge skupine, ne samo mi. EU in Kanada se trenutno pogajata o prostotrgovinskem sporazumu. In v kontekstu tega Kanada ponuja Evropski uniji spremembo svoje mlečne politike in tudi počasno ukinitev kvot. Če bomo prišli do rešitve, dogovora, bo to katastrofalno ne samo za kanadske kmete, temveč tudi na mednarodni ravni, kajti multinacionalke bodo počele vse, kar bodo želele. Vtis imam, da ne zgolj na mednarodni ravni, temveč tudi drugje, imamo zelo veliko nevarnosti za mlečne proizvajalce, z razmerami v Kanadi, na primer. Znotraj EU pa smo in mislim, da moramo najprej pomisliti na proizvajalce, na tem, da organiziramo, pripravljamo izginotje velikega števila proizvajalcev. Že leta 2009 jih je veliko propadlo in to se še nadaljuje. In to je katastrofa. Če bomo liberalizirali trg in osnutek komisije to predlaga in se ne loteva vprašanj na pravi način v mlečnem sektorju, potem ne bomo imeli upravljanja s količino, s, proizvaja, s cenami proizvodnje in če tega ne bomo imeli, kako bomo ohranili mlečni sektor? kmetje ne bodo imeli več besede pri tem in bo industrija odločila o vsem skupaj. Zato moramo biti previdni in to je ta velika nevarnost. Pogodbe. To ni dovolj. Pogodbe smo že imeli do določene mere. Ko pravimo, da bomo s pogodbami napredovali, mislim, da so to zgolj sanje. Tako da se moramo zauzeti za to, da komisija spreme, da je iluzorno, da bo po sistemu kvot nastal boljši svet po letu 2015. Kakorkoli že, potrebno je upravljati s ponudbo in povpraševanjem. To je nujni pogoj, ne samo v EU, temveč tudi v posameznih državah članicah, zato da se pokrivajo proizvodni stroški. Temu smo se zavezali. In to sledi poročilo, ki je bilo sprejeto v našem odboru. Mislim, da se moramo torej zavzeti za to, da povemo, da je nespremljivo, da proizvodne cene niso del svežnja. Kar se preglednosti tiče, da seveda jo potrebujemo in to je bilo tukaj že veliko krat izrečeno. Potrebujemo preglednost v živilski industriji in tudi preglednost za velike distributorje. Cene morajo biti jasne. Lahko vam podam veliko primerov koncernov, ki skrivajo številke, kar se stroško proizvodne tiče. 20 let že imamo kvote in so sprejete. Koncerni so jih za sedem sprejeli, ker so nadzorovali cene in količino. nadzor nad cenami pa ni v nasprotju z dobro kmetijsko politiko. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa poročevalcu za njegovo poročilo. Mleko je nesporno pomemben faktor evropskega kmetijstva. Splošna pripomba in štiri želje za poročevalce. Najprej splošna pripomba, kar se zgodbe o mlečnih kvotah tiče, se mi vedno zdi, da smo tukaj zamudili priložnost. In od leta 90, od Združite Nemčije, se ukvarjam s tem. In ta soft landing, mehak pristanek, seveda pomeni, da ima politika priložnost, da pripravi airbag zračno blazino. Pa, če bomo vse čas ustvarjali vtis, da bo prišlo do nadrevanja pri večjih kotah, potem. bo pripravljenost kmetov za ta mehak pristanek upadla. Kaj ti vse skupaj lahko rešimo le skupaj s kmeti. Če se bodo upirali, potem se s tem nima smisla ukvarjati. Če bodo prepričani, da bo prišlo do nadaljevanja sistema kvot. Za mojene priložnosti. Mečnih kvot nismo nikoli razumno prilagajali trgu. Še prav posebno v moji regiji smo imeli predloge, da bi kvote spremenili na strani dobavne verige, da pa tudi to smo zamudili to bi nam bilo ljubše, pa tega nismo storili. Sedaj pa moje želje. Za poročevalca mislim, da moramo pošteno razložiti naše omejene možnosti kmetom. Vsem, za vse ne bomo mogli poskrbeti kot politiki. Prihajam iz regije, kjer sistem ni deloval. Imeli smo zelo dobre cene za mleko, pa nam vsajen ni uspelo, torej to ni rešitev. Pomembno je, da izkoristimo možnosti, ki jih imamo. Najprej bi si želel, da bi se odbor izredno zavzel za varnostno mrežo pri motnjah na trgu. Če bi cene preveč padle, bi torej jih kmete podprla politika in Evropska unija. In bi potem potrebovali intervencije. Drugič, tukaj gre za mlečno proizvodno v zapostavljenih regijah, tudi tukaj moramo intenzivno uporabiti drugi steber in podpreti kmetijstvo. Kajti sicer ne bodo mogli nadaljevati s proizvodnjo. Imamo veliko programov, ki pa pravzaprav niso prinesli pravih rezultatov. Mlečna proizvodnja je intenzivna. Včasih imamo tudi preveč živali na hektar in naši programi tega ne dovoljujejo. Torej, naša želja je, da bi drugi steber, še prav posebno za mlečno proizvodnjo v zapostavljenih območjih, bila možna. In tretjič, jasen poziv, kar se proizvajalcev tiče in eh, združenje teh, tukaj potrebujemo kmete. Tudi ti morajo želeti sodelovati. in se združevati. Ne moramo jih mi združevati. Mora, tega se morajo sami želeti. In četrtič, tudi to je pomembno, kot odbor se moramo zavzeti za varnost na vzven. Torej, kmetijstvo organiziramo, se odpiramo trgu, potem pa, ko se naprimer pogajamo s Kanado, pa pozabimo našo zunanjo politiko. In sprejemamo odgovor in sporozum, ki bi vodil v škodo za naše kmetijstvo. To so moje želje in pripombe za poročevalce. Sicer pa hvala lepa za njegovo poročilo. Grazie, onorevole Jar. Hvala, gospod Jar, Martin Hoisling in potem Gutierrez. E, torej, moramo malo pospešiti to razpravo, ker imamo še veliko točk na dnevnem redu. Hvala lepa. Želim povprašati. Torej, če imamo tržna pravila, to še ne pomeni, da smo na poti v komunizem. To moramo jasno povezati, povedati. Tukaj je prišlo do zmešnjave. Če se mi na strani politike odločamo za pravila na tako občutljivem trgu, potem moramo seveda popraviti politiko liberalizacije zadnjih let. To je nujno potrebno. Zato, ker imamo sedaj cene, ki so, kolikor toliko moramo reči, ustrezne da bi že vse bilo lepo in prav. Naj spomnim, imeli smo krizo, ko je bilo preveč proizvodne in da okrog plačevalci so plačali za to, da smo potem presežke mleka po dampičkih cenah izvažali. To se lahko že eh, naslednje leto spet zgodi in bomo v enakih razmerah. Torej, splošne temeljne težave ostajajo. Dve točki, kjer se strinjam z Jackom Nicholsonom, In tem smo že govorili, pomembno je, da je tema pregrednosti tako pomembna. Mislim, da ne bomo nikoga oškodovali, če bomo zahtevali od trga preglednost. In da bomo tudi vedeli, kaj se dogaja na trgu kot politiki. To je pomembno. Imamo pa težavo. In tega ne smemo pozabiti. In sicer, da imamo koncentracijo na mlečnem trgu, ki se bo še povečala. Da ni več eh, pašnik odločen, kje so krave, temveč trg. In moramo paziti kot politiki, kam bomo prišli in tega tudi ne moramo popraviti v drugem stebru. In seveda tudi ne moramo držati meče pozornje tam, kjer to ni vzdržno. Prav tako je potrebno razmisliti o cilju, ki smo ga že navedli, kako bi lahko ukrepili vlogo kmetov. Uh, SKP, tukaj komisija nima dobrega predloga, 3,5 odstotka. To se mi zdi skromno, če sem previden. V Nemčiji nastajajo velike mlekarne in eh, mislim, da vseeno tudi kmetje niso enakopravni pri tej določeni mlekarni, ki je nastala na Danskem imamo tudi podoben sistem, pa imamo tri organizacije proizvajalcev. Tudi tako ne gre. In potem zadruge, da bi kar same po sebi darovali v smislu kmetov. Mislim, da moramo tukaj biti kritični, še prav posebno v Nemčiji imamo kmetije, ki so na papirju sicer zadruge, vendar pa pravzaprav kmete v teh zadrugah ne igrajo pomembne roke, ker so strukture take da gre za nekakšne klasične združenja, tako da zadrug ne smemo izuzeti. Biti morajo vključene in ne moramo se ravnati tako, kot da so zadruge same po sebi socialne kmetije, socialne združenja. Mislim pa, da moramo pogledati tudi, kaj se dogaja v drugih državah. O Kanadi smo že govorili. Poglejmo še Švico. Švica je precej prigleden trg, liberalizacija odpoved, eh, torej odprava kvot je propadla in če jim tam ni uspelo, kjer je trg pregleden, potem je strah, kaj se bo zgodilo v Evropi. Ni potrebno gledati eh, v Kanado, torej imamo primere bliže. In si lahko gledamo, kje jim je kaj spodletelo. Ni potrebno v širšem obsegu ponavljati teh napak tudi pri nas. Moramo se oblikovati trg, to je jasno. In pogovarjati se moramo tudi o tem, kje so omejitve pri proizvodni, količini proizvodnje in kdo bo to oblikoval. Ali je to politika, ali bodo kmetje soodeleženi, ali se bodo samo mlekarne dogovarjale med sabo. Kmetje morajo torej tudi imeti možnost odločanja pri kvotah. Popolna liberalizacija trgov pa se mi zdi neustrezna tako za potrošnike kot proizvajalce. Še zadnja točka. Pripravili bomo študijo, kar se potrošnikov tiče. V tistih državah, kjer je trg dereguliran, so cene najviše in so cene za kmete najslabše. Tam, kjer pa je regulacija precejšnja, kot je Kanada, so cene za potrošnike niže, kot naprimer v ZDA, kjer so cene precej više. To je potrebno tudi upoštevati. Hvala lepa. Grazie Martin. Hvala Martin Sarčo Gutierrez in potem Šmit. Sí, muchas gracias, señor presidente. Hvala lepa, gospod predsednik. Mislim, da se vsi zavedamo, da je predlog, o katerem govorimo, nekaj, kar je dvignil pričakovanja ne samo v mlečnem sektorju, temveč v celotnem primarnem sektorju. Kajti to je nekaj, kar ima velik vpliv na kmetijstvo kot celoto. Mislim, da se zavedamo, da ko je izbruhnila finančna kriza leta 2008, da je bilo veliko špekulacij. ki so se iz borz preselile na trg surovin iz New Yorka v Chicago. V teh letih krize smo lahko tudi ugotovili, da učinkovitost varnostnih mrež ni dobro delovala. Mislim, da moramo imeti še nadaljne razprave o tem in tudi o intervencijski politiki. Kot je dejal že kolega. Trgi seveda niso idealni. Eh, noben trg ni tak. In mislim, da moramo poštevati vse elemente, ki jih potrebujemo, zato da bi popravili nekatere pomankljivosti. Eden od instrumentov, ki bi nam to dovolil, je, da bi okrepili pogajalsko moč proizvajalcev če bi jim dovolili, da se pogajajo o vseh pogojih svojih pogodb. Pa tako moramo vplivati na cene in na standardne oznake. Narediti moramo torej nove korake. To je pomembno za boljši izkoristek za naše kmete. Naj dodam še nekaj pripombi ki je bila podana. In sicer gre za pogodbena pogajanja. Zavedam se, da obstaja nekaj zadržkov pri kolegih in pri komisiji, ker menijo, da bi to lahko spremenilo delovanje trga v Evropski uniji, še prav posebno, če bo to obvezujoče. Mislim, da bi morali vsaj omogočiti državam članicam, da si izberejo obvezujoče pogodbe, če si to želijo. Kajti proizvajalci v različnih državah članicah bi morali imeti enako pogalsko moč. Cene za mlečne izdelke so pod eh, ravnjo cen proizvodnje. Veliko krat se podaja prot proizvodno ceno. In obvezujoče pogodbe bi nam dovolile, da bi razrešili nekaj teh težav. Razumem pa pomisleke in mislim, da moramo imeti tudi nekatere omejitve za pogodbe, zato da bi se izognili zlorabi. Pod 33 odstotkov maksimalna raven proizvodnje, veliko pod temi 33 odstotki. To bi lahko bilo nekaj, kar bi bila medvedja usluga. Torej ne bi ukrepili celotne verige. Mislim, da je tudi velika napaka, da to prepustimo pristojnim nacionalnim organom. Kaj ti instrument ne vsebuje veliko podrobnosti. Vsi tudi lahko vidimo, da imamo zelo raznolike kriterije in da se razmere razlikujejo med državami članicami. Tako da bi morali to izbrisati ali pa bi morali dovoliti, da bi organizacije proizvajalcev bile vključene. Mislim, da bi bilo dobro, če bi državam članicam omogočili, da se odločijo za obvezujoče pogodbe. Prav tako bi s tem se izognili tudi veliko nepotrebni birokraciji. Med panožne organizacije vem, kaj zahtevajo in mislim, da moramo biti bolj jasni, kar se tiče določb. Čeprav bi o tem vprašanju se lahko pogovarjali še precej dolgo. Mislim, da moramo biti prožni in da moramo različne institucije EU od različnih institucij EU tudi zahtevati, da so prožne, da bi ta predlog kaj najbolje izvedli. Šmit in potem les. Hvala lepa, nekaj točk. Kaj ti predvsej pripomp je bilo že zajetih v pripombah kolegov. Veliko lahko občudujemo v predlogu komisije in zdi se, da je to pristen pristop k temu, da bi skušali mlečni sektor prizemniti na realna tla. Sedaj pa dve vprašanje za komisijo prejšnji osnutek, če prav razumemo, je bil tak, da bi naj pogodbo bila vzvojoče za vse države članice. Sedaj pa vidimo, da gre za prostovoljno opcijo. Nekatere države lahko, to si to izberejo druge, pa se lahko odločijo, da tega ne bodo izbrali. To se mi zdi korak nazaj. In to slabi predlog, se mi zdi, in vodi v zmešnjavo. Če so pogodbe obvezujoče, to ne pomeni, da je vse enako za vse temveč da se pač eh, sklene pogodba in da je potem vse skupaj razumno in smiselno. Sam sem pravnik in neravno teže med proizvajalci in potrošniškimi organizacijami me skrbi. In sprašujem komisijo še nekaj, to se mi zdi očitno, vendar pa nič ni očitnega v tej razpravi. Ko se izpolni pogodba, ali ima proizvajalec potem možnost, da sklene še eno pogodbo z drugim kupcem. To bi se mi zdelo smiselno in očitno, vendar pa morda je mnenje drugih drugačno. Hvala, Santos, la parola. Hvala. Kapula Santos in poznim si Kjerski kot zadnji. Dobrigato, senjor prezidente. Hvala lepa, gospod predsednik. V imenu socialistične skupine je že govoril naš poročevalec o senci Mark Tarabela da pa tudi sam bi rad osebno povedal svoje mnenje. Najprej bi rad podal odgovor. Gre za konec sistema kvot. To ni tako enostavno in samo po sebi umevno vprašanje, kot menijo nekateri. Če si želimo skupne politike za Evropo in tega si želimo, potem si želimo tudi tega, da bi specifične značilnosti določenih regij ostale ohranjene. Če pa bo konec sistema kvot leta 2015 resnično konec kvot, vse zdi se tako, potem lahko rečemo, da je to že pozitiven vidik v tem sporočilu. Komisija in eh, skupina na visoki ravni strokovnjakov je preveč eh, poudarjala pogodbene povezave med proizvajalci in industrijo. Mislim, da tukaj niso glavne težave. Glavne težave so druge. Gre za komercializacijo in logiko komercializacije velikih proizvajalcev. To vidimo v svoji državi. Povezave med proizvajalci in industrijo so take, da 65 odstotkov proizvajalcev poteka prek zadrug. Zato se moramo osredotočiti na odnose med proizvajalci in industrijo in to v velikem obsegu. Vsi ukrepi, ki prispevajo k temu, da bi pogajalska moč proizvajalcev in medpanožnih organizacij bila večja, so dobrodošli. Hvala lepa, zaključujemo razpravo. Gospod Šikerski. Jedno pitanje. Hvala lepa, imam vprašanje ali ste videli študijo o ravneh ponudbe in popraševanja leta, za leto 2015 in kakšno je stališče proizvajalcev, kar se tiče ravni proizvodnje, ali so resnično za razvoj, eh, želijo povečati proizvodno, kajti tak način proizvodna ni enostaven. Hvala, gospod Sikjerski in spet je na vrsti, oziroma Mišel je na vrsti kot zadnji. Hvala lepa. Rada bi se zahvalila poročevalcu za njegovo predstavitev. Poročevalec Osenci iz moje skupine je dobil informacije, ki so v skladu s to predstavitev. Imam pa nekaj pripomp kljub temu. Mislim, da moramo imeti skupno analizo in se zavedati, da je mleko proizvod, ki je pomemben. To je proizvod, s katerim se trguje po vsej EU in zato je potrebno imeti skupno močno politiko na tem področju. To je pomembno za proizvodno. Ko to pravim, pa mislim, da se moramo ogledati, kaj se bo zgodilo s kvotami. Ali jih bomo odpravili ali ne, to je drugo vprašanje. Za besedico kvota se 25 let skriva določena definicija. Sprejemali smo, da je vsak podal oseben pečat na zakonodajo. To nas je pripeljalo v razmere v zadnjih desetletjih, ko sta dva ministra govorila o kvotah, pa nista govorila o istih stvarih. Zakaj smo v razmerah, v katerih smo? Zato, ker je ta pojem sedaj postal zelo antagonističen. Imamo zelo Eh, drugačen sistem kvot na Danskem, naprimer gospa Fischer Böll je uvedla davke za mlade kmete, naprimer. Potem smo imeli administrativno kvoto v moji državi, torej imamo celoten nabor različnih sistemov kvot. Ne želimo sedaj imeti politike s 27 različnimi sistemi. Želimo si politike, ki bo enotna, za enoten proizvod, ki se distribuira po vsej Evropi. Eden ključnih elementov pa je sledeč. Gre za vprašanje trga in gre tudi za to, da upoštevamo interese proizvajalcev. Po drugi strani pa imamo drugačne interese koncernov. Imamo sedaj tri različne pojme. na določenih področjih je mleko ekonomsko sprejemljivo, vendar pa naprimer donos ni tako dober kot drugi, ker ekonomsko ni ustrezno proizvajati mleka. To bodo ukrepi, ki bodo imeli posledice za prihodnost. Če bomo imeli enoten trg, bomo potem v prihodnje morali se soočiti z dezertifikacijo na določenih področjih. Pa tudi na gornjih delih dobavne verige bomo imeli težave. Govorimo o pogodbah. Biti pa moramo jasni, kaj ta beseda pomeni. Specifično. Tukaj gre za področje, kjer je veliko kapitala. In tukaj ne smemo osvojiti zakonodaje za šest mesecev ali za leto. Kmetom moramo dovoliti, da bodo dobili povračila za svoje investicije. In to mora biti zelo specifično, kar se javnih organov tiče. Na določeni točki bodo javni organi, ko bo kriza, se s to morali soočiti. In bodo posrednik med proizvajalci in industrijo. Imeti morajo način, da se bodo s tem soočili. Ko govorimo o pogodbah, bi morda morali iti še nekoliko dlje. Vključiti bi morali vprašanje distribucije na, v širokem obsegu. Danes vidimo kmete po vsej Evropi, ki se soočajo z visokimi stroški. Tem, ko imajo veliki distributerji možnost, da ne sprejmejo rahle povišice cene za leto 2011. Zahteva celo nižje cene, ker pač eh, imajo za argument konkurenco. Za svoj argument uporabljajo konkurenco. Potem pa še nekaj gre za upravljanje s količinami kakovostnega izdelka in to. O tem govorimo v drugačnem kontekstu. Želimo se ohraniti povezavo med obsegom proizvodnje in eh, področji, kjer se proizvaja, mislim, da mora biti to zajeto v besedilo. Hvala, Mišel Dantan, hvala vsem kolegom, ki so spregovorili v razpravi. Sedaj pa dajem besedo gospodu Ulgardu, ki bo eh, spregovoril v imenu komisije, prosim. You, well... Hvala, gospod predsednik. Ja, pravzaprav nekoliko nerad. Ehm, prevzemam besedo, kajti cel dan bi lahko govorili, ampak mislim, da to ni več namen, ker imate še celo vrsto točk na dnevnem redu, zato se bom poskušal omejiti na najbolj bistvene točke. Najprej želimo poročevalcem in parlamentu povedati, da si seveda želimo tesnega sodelovanja z vami eh, in upam, da bomo dobro prestali ta postopek pogajanj. Naš cilj je, da bi svet in parlament sprejela odločitev do letošnjega poletja. Morda je to eh, ambiciozno, ampak mislim, da je realistično in želeli bi, da se to zgodi. Potem drugič. Jasno je, da eh, ta predlog ne prihaja iz nekakršnega eh, vakuma. Ta predlog temelji na predhodnih razpravah, ki smo jih eh, imeli tudi v okviru. Eh, skupine na visoki ravni za mleko in v tem kontekstu smo videli, kakšne so ovire, kakšne so omejitve, znotraj katerih moramo umestiti svoj predlog. Torej, nedvomno ne gre za scenarij, po katerem bi prepuščali trg samemu sebi, niti to ni predlog, ki bi poskušal se vrniti nazaj in zelo intenzivno regulirati trg. Torej, tukaj ne govorimo o liberaliziranem modelu na Novi Zelandiji, niti ne govorimo o pretirano reguliranem trgu v Kanadi ali Švici. Govorimo o Evropski uniji, govorimo o največji proizvajalki in izvoznici mlečnih proizvodov do leta 1984. Eh, Takrat smo potem Eh, ta položaj prepustili novizelancem in drugim. Govorimo o 500 milijonih ljudi na eni in 4 milijonih ljudi na drugi strani. Tak je scenarij. Govorimo o mlečnem sektorju, kjer imamo konkurenčno prednost zaradi podnebja, zaradi struktur in tudi zato, ker imamo proizvodno mleka, ki je zelo pomembna za vse države članice. Ne glede na to, ali govorimo o severu, jugu, vzhodu, zahodu. Eh, govorimo o nečem, kar je bistven element naše politike. Zato moramo poskrbeti, da bo ta sektor imel možnost po eni strani biti konkurenčen, da bo lahko izkoriščal eh, to konkurenčno prednost, po drugi strani pa potrebujemo uravnovešeno proizvodnjo. Eh, po vsej Evropski uniji, vključno z zapostavljenimi regijami in regijami, kjer eh, so pogoji oteženi. In mislim, da lahko oba ta cilja dosežemo, da je to realistično. Rečeno je bilo tudi, da imamo drugi stebr. Imamo drugi stebr, ki omogoča številne možnosti, kako lahko pomagamo kmetom, da bodo ali bolj konkurenčni ali pa da bodo ostali v pogojih, ki niso najbolj ugodni. In tudi v obstoječem prvem eh, stebru imamo eh, znani 68. člen, ki vsebuje določbe, skladu s katerimi lahko države članice eh, mlečni sektor obravnavajo kot poseben sektor in ponudijo pomoč. Torej, to ni nič novega, Eh, vemo, da se 68. Eh, torej člen tudi ne bo nadaljeval, da je to predvideno za reformo leta 2020, eh, ampak verjetno bomo tudi v prihodnje imeli neke možnosti pomoči in podpore mlečnemu sektorju. Nekaj specifičnih vprašanj je bilo zastavljeno, ki bi se jih rad na kratko dotaknil. Uh, in eh, nedvomno se bo razprava v vašem odboru o tem predlogu nadaljevala. Zato bi se odzval na nekaj vprašanj, ki so bila zastavljena. Zakaj e, pogodbe niso obvezne za vse? No, to enostavno ni mogoče. E, to smo videli v kontekstu skupine na visoki ravni, kajti nekatere države članice. Eh, in pravzaprav se to tudi potrjuje v razpravah v glavni skupini, eh, izredno nasprotujejo obveznim pogodbam. Eh, zato ne moremo iz pravnih razlogov vsem proizvajalcem v vseh državah članicah usiljevati pogodb. Potem drugič, zastavljeno je bilo vprašanje, kaj se bo zgodilo, ko bo proizvajalec v državi članici, ki eh, se ne bo odločila za obvezne pogodbe, ali lahko potem eh, kmet ustraja pri pogodbi in odgovor na to je ne. Kajti, če država članica reče, da je to odvisno od njih, eh, potem je to odvisno od njih in kmet sam ne more zahtevati pogodbe. Vendar pa po drugi strani se moramo zavedati tudi, da je ta predlog v veliki meri nek poskus, kako uh, doseči premike v sektorju, uh, premike v normativno smer. Potrebujemo več odgovornosti na strani proizvajalcev mleka, več odgovornosti na strani mlekarn. Potrebno se je zavedati signalov na trgu in e, moramo biti sposobni tudi se odzivati na razmere na trgu, dati povratne informacije proizvajalcem. E, lahko torej, rečemo, potrebujem pogodbo za določeno, kako, eh, za določeno količino, za določeno obdobje, zato da imam eh, eh, neko gotovost. Lahko vam zagotovim ceno, ampak obstajati mora tudi priložnost oziroma prožnost, da če se preseže dogovorena količina, se lahko spremeni tudi cena. Uh, Eh, pogodbe so dobre, so v interesu tako proizvajalcev mleka kot mekan, ampak obstajati mora tudi prožnost, da če da ko pride do povratnih informacij eh, proizvajalcem in mlekarnam, da se je lahko možno prilagoditi razmeram na trgu. In to je tisto, kar je manjkalo leta 2008 in zaradi tega je leta 2008 prišlo do krize. Eh, proizvajalci so povečevali proizvodnjo v pogojih, ko bi morali proizvodnjo ustaviti, ampak ni bilo spodbude, ki bi to sprožila, eh, ni bilo nobenih navodil mlekarnam naj to naredijo in obstajala je neomena pravica posledica eh, dobave eh, mlekarnam, zadrugam, ljudje so povečevali proizvodnjo, ker so morali pokriti svoje fiksne eh, stroške in te stroške seveda laže pokriti s proizvodnjo. Torej potrebujemo odgovornost v tem sektorju in če nekatere države članice pravijo, da ne želijo pogodb, ne vem, mislim, da bodo take države v manjšini, ampak o čem pravzaprav tukaj govorimo? Govorimo o razmerah, kjer imamo veliko število zasebnih eh, mlekarn, kajti zadruge kot take niso pokrite v tem eh, predlogu, eh, čeprav eh, za nje veljajo podobni pogoji. Eh, v Evropski uniji nekaj naravni zadrug ne deluje, kajti v nekaterih državah članicah eh, v državi, ki jo eh, najbolje poznam. Prihajam iz države, odkud je prišla tudi nekdanja komisarka, torej zdanke pri nas. Imamo zadruge, pravzaprav imamo samo eno zadrugo, ki pokriva vso proizvodnjo mleka. In ti ljudje zelo dobro vedo, kako delovati na trgu, zelo dobro znajo posredovati informacije proizvajalcem, ampak vendarle imajo pravico reči svojim članom, eh, moramo prenehati povečevati proizvodnjo, kaj ti obetajo se težave, obeta se vihar in zato moramo prilagoditi proizvodnjo. E, in morali bi e, dejansko tudi posredovati proizvajalcem take informacije. In take razmere je potrebno razširiti tudi na zasebni sektor. To je tisto, kar manjka. In če bomo dosegli nekakšno uh, normo za proizvajalce ali člane zadrug, uh, ti morajo biti nekako združeni v vodenju trga, ki bo v korist obojim, zato da se ne bo ponovilo to, kar se je zgodilo leta 2008, ko eh, se je trg pravzaprav posem sesul. Eh, razmere leta 2008 in 2009 so bile zelo specifične, kajti to ni bila posledica eh, pretirane proizvodnje, ampak ker je prišlo do paca pri popraševanju. Tak, taki eksterni šoki so vedno možni, to se lahko zgodi. E, ne moremo spostaviti sistema, ki bi preprečil, da se kaj takega zgodi. Vsekakor pa lahko imamo mehanizme, ki bodo nekako omilili posledice takih razmer. Torej, zadruge, ki danes ne delujejo v Evropi in e, tega je precej, veliko zadrug je, ki ne delujejo. E, Torej, tam morajo člani vodilnim v zadrugi povedati, da se morajo razmere spremeniti, da se morajo stvari popraviti in da bo to v interesu sektorja. E, eh, morajo, se, morajo se stvari e, preoblikovati tako, da bodo zadruge delovali skupaj in da bodo predstavljale dejansko eh, nekega pomembnega akterja tudi v odnosu do trgovine. Eh, Kaj ti sicer so stvari za trgovino zelo enostavne, eh, zlahka izkoristijo svoj položaj, če imajo veliko število majhnih kmetov, veliko število majhnih eh, Eh, zadrug, torej tudi zadruge se morajo združiti in delovati skupaj. Ne gre samo za zasebni sektor. Zastavljeno je bilo tudi vprašanje. O trih odstotkih in pol, ali to pokriva trg z zadrugami ali brez. Tri odstotke in pol pomeni celoten mlečni trg, torej to vključuje tudi mleko, eh, ki ga dobavijo oziroma proizvedejo člani zadrug. Gre za neko splošno idejo o tem, kakšen eh, mora biti delež na celotnem trgu. Mislim, da sem s tem eh, odgovoril na glavna vprašanja. Če sem kaj izpustil, se bom z veseljem odzval, ampak zaenkrat ne zaključim. In naj povem, da smo zelo zadovoljni z odzivi do sedaj. Obstajajo tisti, ki eh, želijo biti bolj ambiciozni, ki si želijo več moči, ampak naj omenim številko. Ko smo eh, leta 1984 uvedli kvote v desetih državah članicah, smo imeli milijon šeststo tisoč pridelovalcev mleka, eh, danes v istem številu držav članic eh, imamo 220 tisoč proizvajalcev mleka, torej od sedmih proizvajalcev mleka leta 84, ko so bile kvote uvedene, eh, se jih šest ne ukvarja več s tem. Torej ni argumenta, da, da Eh, so kvote rešitev za vse. Mlečne kvote niso rešitev, izkazale, izkazalo se je, da niso rešitev. Ne vzdržujejo mlečnega sektorja po Evropi. Morda so nekoliko uh, upočasnile uh, proces prestrukturiranja, ampak to je šlo v veliki meri na škodo uh, kmetovalcev, ki so se želeli razširiti, ki so se želeli posvetiti proizvodnje mleka za eh, svoje preživetje. Torej, kvote niso pravi odgovor, gre za neuspešen sistem, ki, kot vidimo, ni deloval v prid proizvajalcev in zato mislim, da je pomembno, da. se še naprej pogovarjamo o, o drugih možnostih, da eh, se zavedamo, da kvote niso eh, koristile proizvajalcem, da so se proizvajalci morali odločiti, ali bodo uh, eh, ustrajali pri proizvodnji ali to opustili glede na kratkoročne koristi, kajti uh, zelo kmalo bodo kvote izginile. Uh, trenutno smo uh, eh, 7 odstotkov pod kvoto na ravni Evropske unije. Torej, tudi to že kaže, da eh, kvote ne omejujejo proizvodnje na ravni Evropske unije. Učinkujejo sicer v nekaterih državah članicah, kot veste, ampak eh, v veliki večini ne služijo svojemu namenu. Torej, eh, vabim vas in tudi vašega poročevalca. Eh, da uh, še naprej razpravljate o tem dokaj tehničnem predlogu. Ne gre za rešitev vseh vprašanj, ampak rekli smo, da bomo poleg tega uh, predloga še naprej regulirali trg. Še vedno imamo intervencijske ukrepe, imamo možnost, da. Uh, bi tudi plačevali za opustitev proizvodnje, če se ostali instrumenti ne bodo izkazali za učinkovite. In to je nekakšna zadnja varovalka, ki jo tudi imamo. Rekli pa smo tudi, da želimo povečati preglednost, eh, povečati odgovornost v tem sektorju, da želimo institucionalizirati nekakšen stalni svetovalni odbor za uh, mlečni sektor, tako da bodo vsi zainteresirani deležniki lahko sodelovali v razpravah in da uh, bomo več videli o tem, kaj je pravzaprav potrebno za ta sektor. Hvala. Ene. Grazie, direttore Ul. Hvala, gospod direktor Ulgard. Na to temo se bomo gotovo še vračali. Vsi si želimo, da bi svežen ukrepov za mleko pomagal kmetom, da bi bili močnejši, bolj konkurenčni in da bi bolje premagovali šoke, eh, ki jih ustvarja trg. Eh, predvsem gre za volatilnost cen, ki, zaradi katere so trpeli v preteklosti. Sedaj pa predajam besedo še eh, poročevalcu Jamesu Nicholsonu in potem sledijo naslednje točke dnevnega reda. Ja, hvala, predsednik. Vem, da eh, nam zmanjkuje časa, zato bom kar najbolj kratek. Najprej se zahvaljujem vsem kolegom in kolegicam za prispevke. Nekateri so bili dolgi, drugi kratki, ampak uh, mislim, da so tudi ti prispevki pokazali, kako težko delo je pred mano. Gospa Jegle je takoj na začetku povedala, uh, da so taki, ki želijo to v največji meri izkoristiti in eh, da moramo razmisliti tudi o tem, kako ne povzročiti škode nekaterim. Eh, omenjena je bila Švica, gospod Hausling je eh, govoril o tem, določeni elementi Švice se postavljajo, pojavljajo tudi tukaj, ne vem, v kolikšni meri je to prisotno, govoril bom z Martinom o tem, to je zelo zanimivo. Uh, In eh, to se deloma navezuje tudi na tisto, kar je uh, povedal gospod Trabela, ko je govoril o ka kanadskem sistemu. E, nikdar se nisem posvečal kanadskemu sistemu, ampak kolikor vem, gre za kvote A in B, za kvoto A dobiš visoko ceno, za kvoto B e, nižjo ceno in morda bi morali pročiti ta sistem in se odločiti za neko povpreče. Eh, Nažalost, nisem imel časa eh, za to in če drži to, kar pravi komisija, da želijo doseči dogovor do junija, dvomim, da bom imel čas eh, obiskati Kanado in preučiti, ali sistem deluje. Gospa Morvaj nas je opozorila na probleme novih držav članic in lahko ji obljubim, da bom vsekakor preučil razmere v novih državah članicah. Vem, da so tam razmere nekoliko drugačne, ampak moram mi povedati, da če eh, ste poslušali današnjo razpravo, eh, vidite, kako težko je najti neko rešitev, ki bo ugodna za vse in to je seveda tudi moj največji problem. Eh, gospa Köstinger je govorila o gorskih regijah in eh, ima seveda prav. Eh, potem je bilo govora o treh odstotkih in pol in to je potrebno razčistiti. E, tudi spročevalci v senci e, se moramo pogovoriti o tem in najti neko rešitev. In tudi, kar zdeva preglednost, e, zelo pomembno je, kako se konec koncev ti podatki uporabljajo. Kar zadeva stališče gospoda Boveja o pogodbah, to je zelo zanimivo, ampak komisija nam je ravno kar povedala, da je od leta 84 eh, do danes od sedmih proizvajalcev eh, mleka eh, aktiven samo še eden in to smo opazili pravzaprav leta in leta, vsako desetletje je vedno manj kmetovalcev, ki proizvajajo mleko. No, kar zadeva rugby, tudi sam sem si ogledal tekmo in čestitke Italije in uh, učitek je bilo to uh, gledati. Ampak tudi gospod Jar ima uh, prav, ko pravi, da ali bo vse skupaj delovalo, če, bodo, če kmetje ne bodo želeli sodelovati. Torej, prepričati moramo kmete, da uh, bo to lahko delovalo. Strinjam pa se tudi, kar zadeva varnostno mrežo, kajti. Uh, Leta 2008 in 2009, ko smo se zauzemali za intervencije, uh, Eh, ko smo eh, dosegli nekaj učinka na trgu. Eh, ampak takrat je komisija lahko izvedla intervencijske ukrepe po zelo nizkih cenah in je pravzaprav morda celo kaj zaslužila. Gospod Kapra Šantoš in gospod Dantan so tudi predstavila zelo zanimiva stališča. Uh, prisluhnil sem komisiji in uh, sodeloval bom seveda s komisijo. Nekaj sestankov smo že imeli in to sodelovanje se bo še nadaljevalo. Uh, tisto, kar je najbolj težavno pri doseganju tega, da bodo vsi akteri prevzeli odgovornost, je eh, tisti eh, nekakšen eh, slon, neopazni slon v prostoru. To so trgovci, distributeri, oni so konec koncev pravzaprav tisti, ki stvari nadzorujejo. Zanimanjem sem prisluhnil tudi uradniku komisije, ki je govori o tem, da kmetovalci niso ustavili proizvodnje 2008 in 2009. Naj naravnost povem, Eh, komisiji, da krava pač nima stikala in eh, ga ne moreš, ne moreš izklopiti in ne eh, prenehati proizvajati mleko. To traja, to potrja veliko dela in vsi morajo sodelovati pri tem in to je tudi bistvena točka. Torej, upam, da bomo tudi tukaj vsi sodelovali in pripravili kar najboljši predlog. Hvala. Bene, grazie, James. Hvala, James. Seveda se bomo še naprej ukvarjali s tem pomembnim svežnjem. Sedaj pa sledite naslednji dve točki na dnevnem redu. Prva, peta točka, predstavitev komisije o razmirah v sektorju prašičereje. Dragi kolegi, vsi vemo, eh, da obstaja kriza na področju prašičereje in organizacije kmetov so se izrekle za to, da potrebujemo akcijski načrt, tako da bi prašičereja lahko premagala sedanjo krizo. Razen tega opozarjajo na to, da potrebujemo dolgoročni pristop, da bomo zagotovili donosnost prašičereje in povečali eh, konkurenčnost tega sektorja, predvsem tudi, da bo na voljo dovolj mesa za potrošnike. Zato smo povabili komisijo, da nam predstavi sedanjo situacijo in da nam tudi predstavi ustrezne predloge, kako rešiti kratko in srednjeročno to krizo. Eh, Torej, eh, slišali smo tudi že za ukrepe za zasebno skladiščenje in pomoč pri zasebnem skladiščenju prešičega mesa in tudi mm, svet ministrov bo eh, odprl to področje za pomoč, eh, tako je napovedal komisar Čuloš. Sedaj pa vabim komisijo, da nam predstavi to situacijo in spet ima besedo direktor Ulgard vendar vas obveščam o tem, da razprave o tem ne bo. E, poslušali bomo samo e, predstavitev komisije. Poslanke in poslance pa prosim, da svoje e, pripombe posredujejo sekretarijatu, ker nimamo časa za razpravo. Hulgard ima besedo. Prosim. Najlepša hvala, gospod predsednik. Mislim, da lahko razmere povzamemo. In eh, rečemo, da v Nemčiji eh, so se stvari glede dioksina umirile, še vedno je nekaj kmetij v karanteni, preiskave potekajo, ampak pomembno sporočilo je, da tudi na tistih kmetijah, kjer je bila karantena in kjer so bili proizvodje analizirani, je bilo ugotovljeno, da meso, ki je prihajalo z teh kmetij ni presegalo mejnih vrednosti. To je zelo pozitivno sporočilo. Torej, eh, tudi če je bila krma okužena, kontaminirana, eh, je bilo meso varno za proizvodnjo, vsaj to je pozitivno. Eh, za, za uživanje to je pozitivno. Dioksin je seveda imel negativen učinek in tudi nekatere klavnice v Nemčiji so takoj znižale cene, ampak eh, zdaj so se stvari stabilizirale. In eh, prejšnji teden eh, so se cene tudi opomogle za nekje 10 odstotkov so se dvignile in k temu je prispevalo tudi odprtje zasebnega skladiščenja. V prvem tednu, ko se je to, spro, to sprostilo, smo dobili prošnje za 37 tisoč ton. E, žal še nimam številk za, za vseboj, nimam številk za drugi teden. Torej, s tem instrumentom zasebnega skladiščanja. Eh, je bila uvedena določena stabilizacija, torej stabilnost se vrača na trg, eh, kriza z dioksinom se pomirja in mehanizem zasebnega skladiščanja bo pomagal klavnicam in kmetijam, ki v teh okoliščinah niso mogli pokriti svojih stroškov. To pa nikakor ne pomeni, da smo probleme premostili, kajti pravzaprav gre tukaj uh, Eh, za problem tega, da eh, stroški za krmo vse čas rastejo, cene krme rastejo in samo tisti prašičerejci in tisti proizvajalci krme, ki so bili dovolj daljnovidni, eh, da so sklepali pogodbe na dolgi rok z fiksnimi cenami, so se vsaj za določen čas izognili temu porastu cen krme torej tisti prašičarejci, ki eh, so najbolj ugodno išli iz teh razmer, so tisti, ki v veliki meri tudi sami proizvajajo svojo krmo, proizvajajo sami žitarice in zato niso tako neposredno prizadeti kot tisti, ki krmo kupujejo, ampak tisti, ki niso poskrbeli za stalne cene, torej tisti. Eh, prašičerejci in eh, proizvajalci krme, ki kupujejo od drugih proizvajalcev krme, trpijo. Uh, vidimo, da marže, če sploh so uh, pozitivne, uh, nikakor ne pokrivajo stroškov proizvodnje in tudi ne prinašajo nobenega dohodka. In to je glavni problem, s katerim se trenutno soočamo. Cene so pravzaprav dokaj normalne, niso nizke, eh, se pač sezonsko prilagajajo. Tisto, kar pa ni normalno, eh, je to dramatično povišanje cen krme. Eh, seveda so tukaj vključeni tudi stroški energije, ki se tudi hitro večajo in še otežujejo stvari proizvajalcem. Torej, dejansko se proizvajalce stiska do skrajnosti glede marš in ni nek, nobene neke takočne rešitve za te razmere. Zato je komisar najavil, da se bo izvedla vrsta srečanj v naslednjih mesecih. Prvo srečanje bo potekalo jutri, šlo bo za razširjen svetovalni odbor, kamor smo povabili tudi predstavnika vašega sekretarjata, ki bo sodeloval v razpravi. Po eni strani bodo prisotni um, predstavniki držav članic, eh, predstavniki eh, deležnikov, torej proizvajalcev, trgovcev, klavnic, potrošnikov in tako dalje. Vsi ti predstavniki bodo sodelovali v razpravi. In za začetek bomo poskušali ustvariti pregled razmer tako na kratki kot na srednji rok, potem pa bomo obravnavali tudi orodja, ki jih imamo danes na voljo. E, torej gre tako za obstoječe instrumente kot tiste, o katerih e, smo razmišljali, ki smo jih obravnavali o, v, v okviru reforme SKP, e, gre za vzajemne sklade in podobno. drugo srečanje oziroma drugo zasedanje je predvideno za začetek marca. Takrat upamo, da bomo prisluhnili tudi predstavitvam nekaterih akademikov o trenutnih razmerah, kajti eh, tukaj govorimo o sektorju, tako o sektorju svinjereje kot o svinjereje kot o eh, perutninarstva. Torej, eh, tukaj je, so bile stvari na trgu vedno precej liberalne, ni bilo velikih intervencij, ker sta bila trga precej eh, samoregulativna. Imamo instrument eh, zasebnega skladiščenja, imamo možnost eh, refundiranja izvoza, eh, ampak eh, to zdaj ni smiselno, ker so svetovne cene primerljive s cenami v Evropski uniji, torej to ne bi prineslo nobene dodane vrednosti. Ne, nobene razlike ni, ki bi jo lahko pokrivali, poleg tega pa to ne bi eh, nič eh, koristilo, ker eh, so razmere, kakršne so, kajti težava ni v stroških, ampak je težava pri. Eh, Težava ni v ceni, ampak je težava v naraščajočih stroških. Torej, nekaj se mora spremeniti. Ali Eh, se bo nekaj zgodilo na strani proizvodnje in tukaj prihaja do določena prilagajanja. Eh, to vidimo po eh, številu svin, po številu mladih živali ali pa se mora nekaj zgoditi na strani cen. Cen za malo prodajo, cen za potrošnika. Torej, mislim, da bo potrebno prilagajanje na obeh stranih. Če se ne bo eh, nekaj zgodilo k malu, mislim, da bo to eh, zelo dramatično vplivalo na proizvodnjo. Veliko proizvajalcev je, ki eh, ne bodo sposobni eh, proizvajati naprej, banke ne bodo pripravljene podpirati proizvajalcev. In če potrošniki želijo svinjino na svojem krožniku, bodo morali priplačati višjo ceno od današnje. Sicer se bodo morali zadovoljiti z perutnino ali s kakšno eh, drugo vrsto mesa, ki je trenutno bolj dobičkonosna. Torej, eh, tako eh, kratkoročno kot srednjeročno so razmere v eh, prašičereji zelo resne. Že nekaj let se stvari eh, zaostrujejo in zdaj so težave še večje. Imamo omejeno število instrumentov, vprašanje je, ali lahko naredimo kaj več. Vsekakor upamo, da bomo preučili možnosti, morda lahko uh, dodam uh, še nekoliko pikr komentar. Uh, namreč, da si delamo medvedje uslugo zaradi gensko spremenjenih organizmov, kaj ti preprečujemo eh, prašičerejcem, da bi kupovali sicer cenejšo krmo, ki prihaja iz Južne Amerike, iz ZDA ali od drugih eh, dobaviteljev. Eh, torej, to je vedno večja težava, delamo si medvedje uslugo in. Eh, Tudi prašičem delamo medvedje uslugo s tem, ko to počnemo. Torej, to je moj zadnji komentar. Hvala. Bene, grazie, Hvala, gospod direktor. Vem, da želijo nekateri kolegi se prijaviti k razpravi, kar pa danes ni možno. Zato prosim kolege, da svoje pripombe pošljajo sekretarjatu. Hvala komisiji za to pripravljenost, tudi zato, da vključuje naš odbor tudi v sestanke odbora, ki se s tem ukvarja in upamo, da se bo situacija izboljšala. Takoj pa eh, se bomo lotili naslednje točke, spet gre za informacijo komisije. Čez nekaj časa. Eh, torej, v kratkem bomo začeli pomembno delavnico s, o skupni kmetijski politiki, zato bomo to eh, točko obravnavali zelo hitro in sicer gre za nov okrep eh, o GSO-jih, kar zadeva torej vsebnost GSO-jev v krmi. Gre za nov osnutek predloga komisije o vsebnosti GSO-jev v krmi. Član, državam članicam je to že bilo predstavljeno in Eh, odbor stalnih predstavnikov bo 8.9. glasoval o tem. Sprijetje eh, se bo potekalo v okviru komitologije s pregledom, torej regulativni postopek s pregledom. In uh, Evropski parlament in svet boste imeli tri mesece časa, da to obravnavata, potem, ko bo to sprejel posebni odbor za prehransko verigo in zdravje živali. Torej, gre predvsem za nadzor, ki ga morajo izvajati države članice. Gre za definicijo, za določitev 0,1 odstotka eh, kot najnižje ravni za to, da se lahko dosežejo eh, vzorci, ki jih je možno tudi reproducirati in ki so dovolj trdni. Eh, Ladislav Mikov eh, z komisije bo, eh, nam bo to predstavil oziroma predstavila in tudi pri tej točki velja, da poslanke in poslanci lahko pošljajo svoje pripombe sekretarjatu, ker ne bo razprave o tem. Mikov, prosim. Hvala. Najprej se želim zahvaliti za priložnost, da lahko predstavim ta predlog in moram reči, da je eh, to tudi moja prva predstavitev v moji novi funkciji eh, na direktoratu, torej prvič se srečujem z vašim odborom. Nakratko vam bom razložil kontekst in vsebino tega predloga. Torej, veste, da je Eh, evropski sektor krme v veliki meri odvisen tudi od uvoza. 33 milijon ton eh, proizvodnje soje je bilo naprimer um, uvoženih veliko tudi koruze, v glavnem iz uh, Argentinije, pa tudi iz ZDA, kar pa je seveda za živino rejo zelo pomembno. Eh, pri postopkih, ki so še v teku glede osebnosti GSO v Evropski uniji, tu se lahko zgodi, eh, torej je treba določiti, kako kontrolirati to osebnost. Zato je cilj tega predloga, da vzpostavimo sistem, ki nam bo omogočil uvoz iz teh držav pri čemer se bomo držali naše uh, politike nične tol tolerance. Torej, ta politika uh, je seveda lahko razumljiva, vendar, kar zadeva uporabo, je to povezano z velikimi izzivi za uradne kontrole. In uh, evropski operaterji uh, včasih ne vedo, kako ravnati. Ta negotovost. Uh, vodi tudi do uh, finančnih tveganj in uh, to celo vodi do tega, da se operaterji uh, opustijo trgovanje s surovinami. Kaj predlog pomeni v praksi? Gre za harmonizacijo kontrol, ki jih izvajo države članice oziroma bolj natančno, da se zagotovijo enaka raven kontrol v vseh državah članicah. Zato um, so predvideni posobni protokoli za vzorčenje in za analiziranje, ki se jih morajo držati vse države članice. To so seveda tudi ve, pomembna tehnična vprašanja, kaj ti treba je uh, ugotoviti, katera je tista najnižja osebnost, ki jo lahko laboratoriji še lahko zanesljivo ugotovijo. Seveda mora to biti tehnično, tehnično tudi izvedljivo, obenem usklajeno. Torej ta Rekli ste že, gospod predsednik, da gre za 0,1 odstotka snovi in to temelji tudi na rezultatu dela naših laboratorijev. E, predlog se omejuje na e, krmos GSOI, e, za katere postopek odobritve še teče ali je odobritev že potekla. E, in to ni v skladu z evropsko zakonodajo, če e, je e, ta osebnost višja od 0,1 odstotka. Razen tega predlog predvideva, da je treba zagotoviti ustrezni monitoring, torej tudi če je osebnost nižja, je to treba nadzirati oziroma opazovati. Če pa se dosiže višji raven in, se, in ni zagotovljena varnost, potem so potrebni seveda tudi ukrepi v sili, ki jih lahko sprejme komisija. To je seveda, um, se bo obravnavalo v komitološkem pro, um, postopku, um, potem, ko bo o tem glasoval uh, odbor stalnih predstavnikov, se bo sta parlament in svet tri mesece ukvarjala s tem. To je bil kratek uvod v to. Hvala, oziroma predstavitev. Hvala direktorju. S tem pa lahko takoj preidemo na delavnico. Hvala Ladislavu Miku za to predstavitev. Začeli bomo torej z našim, eh, našo delavnico o skupni kmetijski politiki. Želim opozoriti, spomniti kolegice in kolege, tu je tudi poročevalec Albert Dis, da, je, da smo imeli 26. januarja pomembno javno predstavitev v hemiciklu z vsemi pomembnimi evropskimi organizacijami. Gre za nadaljevanje tega dela, gre za ključni dosje in današnja delavnica eh, je posvečena trim ključnim vidikom skupne kmetijske politike. Eh, neposredna plačila, instrumenti trga in obvladovanje tveganja v krizah in razvoj podeželja. Takoj eh, želim pozdraviti eh, naše strokovnjake, gospod Štefan Tangerman, ki je univerzitetni profesor univerze v Göttingenu eh, in je predeloval tudi na področju kmetijstva v OECD-ju. Potem Vincent Čelije, ki je z univerze eh, za kmetijstvo. Eh, Um, in Attila Jambor, professor Univerze uh, eh, Matijas Korvinus v Budimpešti, da naša delavnica predvideva, da bodo strokovnjaki najprej podali svoje predstavitve, vsak ima za to maksimalno 20 minut časa in prosim jih, da se držijo tega časa, tako da bomo imeli potem um, skoraj eno uro časa za skupno razpravo, ki bo takoj sledila tem predstavitvam. Predlagam, da brez nadaljnega zavlačevanja takoj začnemo in predajam besedo gospodu Tangermanu. Štefan, prosim. <clears throat> Gospod predsednik, gospe in gospodje, najprej se vam želim zahvaliti za to, da ste me povabili, da si ogledamo skupaj sporočilo komisije, predvsem o neposrednih plačilih. Hvala, da ste me povabili in da vam povem svoje mnenje o tem. Ogledal sem si dokument in sicer iz vidika, iz perspektive Eh, dobre kmetijske politike, ki smo jo razvili v OECD-u, ko sem bil tam še direktor za kmetijstvo in za trgovino. Sedaj pa sem pravzaprav že upokojen in zato um, se izrekam pravzaprav o, o uh, predlogu, ki je še v pripravi v OECD je šlo za politiko, ki je bila že uzakonjena. Ampak sedaj imam svobodo, da govorim o nečem, kar se šele razvija, kar šele nastaja. Torej, nis, ne bom zelo diplomatsko vljuden, temveč bom povedal pa svoje mnenje in upam, da bom tudi dovolj jasen pri tem. Eh, sporočilo komisije, eh, torej, um, obravnava zelo pomembno področje, naprimer eh, podnebne spremembe, ravnovesja in tako naprej. Ampak mislim, da obstaja še dodaten izziv, ki, o katerem sporočilo ne govori, medtem ko je to v realnosti izziv, ki je še kako pomemben in sicer negotovost glede prihodnosti eh, neposrednih plačil. Ta plačila in to gotovo vsi veste, so bila uvedena, da se nadomesti kmetom izguba zaradi nižanja cen in to eh, je bila pomembna vloga, ki so jo odigrala plačila. Torej ne moremo govoriti o reformah cenovne politike, če ne predvidemo takih nadomestil v primeru izgub. Takrat je to bilo zelo pomembno. Žal, pa, ko so uvedli ta plačila, ni bilo sprejete odločitve, uh, ki bi predvidela neko dolgoročnejšo perspektivo, ali bodo plačila ostala, ali bodo ostala na enaki ravni, ali bo namen ostal enak, če neka, neko nadomestilo ni več potrebno, ker je bil, bil sprejet drugačen politični ukrep, kaj potem s tem. In zato vidim to sporočilo Eh, tako da implicitno pravi, soglašamo s tem, da imamo sistem, kjer bodo ta plačila neka stalna značilnost skupne kmetijske politike in eh, poskusimo soglašati tudi o načinu. Eksplicitno komisija tega ne pravi, ampak implicitno to pa moje piše v spro, tem sporočilu, torej kar zadeva prihodnost neposrednih plačil. Komisija pravzaprav ne predlaga velikih političnih sprememb. Ena večjih sprememb je, da se spremeni en del neposrednih plačil in sicer gre za tako imenovano zeleno komponento, o kateri bomo še govorili. Če primerjamo velike izzive, ki uh, jih obravnava sporočilo na eni strani in osrednjo vlogo, ki jo komisija še naprej predvideva za neposredna plačila, potem se bojim, da ni povsem jasno, zakaj so neposredna plačila tisti inštrument, ki najbolje rešuje te izzive. Na kratko, uh, Eh, torej zanesljiva preskrba s hrano na svetovni ravni, zato ne potrebujemo nujno neposrednih plačil v Evropski uniji, da bi evropsko kmetijstvo lahko prispevalo k temu cilju, kajti zanesljiva preskrba s hrano, če to nekje ni doseženo, potem gre za revščino, uh, če ljudje pač nekje nimajo dovolj hrane in s neposrednimi plačili v EU ne rešiš tega problema. Torej, zanesljiva preskrba s hrano pomeni, da se poro izvaja več hrane, da se zadosti vedno večje povpraševanje. Ampak tudi zato ne potrebujemo neposrednih plačil, kajti to povpraševanje se bodo izražalo pač v višjih cenah sicer eh, ne bodo, torej vsi, vse prognoze glede cen so, da bodo cene ostale na visoki ravni, da bodo više, kot so bile v preteklosti. In te cene bodo narekovale kmetom, da proizvajajo več. In eh, kmetje se tudi znajo odzivati na to, ko vidijo, da se višajo cene v 70. in 80. letih, je bilo isto. Razen tega lahko izhajamo iz tega, torej ne, ne moremo izhajati iz tega, da neposredna plačila povečujejo konkurenčnost. Če konkurenčnost razumemo kot lastno sposobnost zagotavljati živila na trgu na osnovi eh, produktivnosti kmetij. Seveda ne moreš nekomu dati javnega denarja in s tem potem eh, predstavlja nelojalno konkurenco drugim, ampak to je v bistvu neka umetna konkurenčnost. Ne vem, kako eh, neposredna plačila lahko povečajo pristno konkurenčnost, ki omogoča državam članic eh, oziroma kmetom, da se soočajo s temi izzivi na svetovni ravni um, seveda um, so plačila odvisna tudi od, um, um, od posameznih območij, ponekod se s tem prispeva k biotski raznovrstnosti, ki je drugi spet k skladiščenju oglika. Ampak, če dobi vsak isto plačilo na hektar, se mi zdi, da to ni odgovor na ta izziv. Temveč so možni bolj učinkoviti ukrepi. Isto velja za teritorijalno uh, ravnovesje. Vsi vemo, da so regionalne danosti zelo različne v EU, kar zadeva prispevek kmetijstva k ohranjanju socialne in ekonomske kohezije v teh regijah. Uh, Torej, in če bi imeli nek paušal, neko paušalno plačilo, s tem ne bi reševali teh neravnovesij. Torej, ugotavljate, da jaz nisem prepričan, da je pristop, ki ga predlaga komisija, eh, kost tem izzivom. Če se vprašamo, kakšno vlogo vidi komisija v teh neposrednih plačilih, potem bom nediplomatsko povedal, da je nova teorija, da naj prispevajo k osnovnemu prihodku kmetov in da so nekako pogoj za sposobnost evropskega kmetijstva za zagotavljanje javnih dobrin. Torej, nekje je to v sporočilu podobno, tako kot sem jaz to zdaj povedal, tudi napisano. Ampak ali nas to prepriča? nisem prepričan o tem. Torej, podpora dohodku kmetom, če je to ukrep pravičnosti, potem naj bi to temeljilo na dejanskih prihodkih posameznih gospodinstv. Ampak uh, mislim, da s pavšalnimi zneski tega ne bomo dosegli. Potem zagotavljanje javnih dobrin to je koncept in moram reči, da imam težave ga dojeti, vendar menim, da gre za upravljanje pač eh, površino oziroma zemljišč v Evropski uniji. Mislim, da to ni problem v celotni Evropski uniji. Tudi, če ne bi bilo neposrednih plačil, to ne pomeni, da ne bi imeli več ustreznega načrtovanja zemlišč v Evropski uniji. Mogoče bi bile težave večje, ampak ali je že to do, razlog dovolj, da vsak kmet v Evropski uniji dobiva enako plačilo. In sedaj prehajam na točko, ko se mi zdi, da eh, so neposredna plačila bolj tak eh, grob, neotesan instrument za uh, um, obravnava teh vprašanj. Mislim, torej po teh bolj splošnih pripombah pa želim spregovoriti tudi o nekaj specifičnih vprašanjih eh, in eh, parlament me je prosil, da se lotim teh vprašanj in sicer najprej eh, vprašanje dejavnega kmeta, sporočilo, kot veste, eh, govori o tem, da naj bi dejavni kmetje dobivali podporo. Jaz vem, kaj je kmet in vem, kaj pomeni, pomeni biti dejavn aktivn, ampak ne morem pa prav razumeti, kaj naj bi bil tak aktivn dejavn kmet. Torej, težko je razlikovati med različnimi skupinami. Naprimer, kmetijska dejavnost v primerjavi z drugimi dejavnostmi, ki prav tako, kjer se uporablja zemlišče. Torej, ali je utemeljen tak pojem? Torej, eh, naprimer, če želimo ohraniti predvsem eh, kmetijska zemlišča, eh, če se nekdo ukvarja z gozdarstvom, če nekdo upravlja golf igrišča in tako naprej. Ali ni tako, da tudi oni upravljajo z naravnimi viri zemlišči? Torej, dejavnik med eh, potem v primerjavi z lastnikom zemlišča, tudi to je možno razlikovanje, sicer komisija ne predlaga tega razlikovanja, ampak v javni razpravi se to pojavlja torej da naj bi samo kmet, ki se ukvarja s to dejavnostjo, prejemal denar. Ne vem, neposredna plačila so vezana na vrednoto, na vrednost določenega zemlišča in zato pač deloma gredo tudi lastniku zemlišča. Ne moremo reči, da je upravičen do denarja samo tisti, ki si umaže roke z delom in da ali pa po drugi strani, da dobi denar, preveč denarja nekdo, ki je lasnik zemlišča. Ampak to razlikovanje je na vsak način zahtevno, težko. Potem tudi super velike kmetije, kaj to pravzaprav pomeni in kaj one prispevajo k splošnemu razvoju. Torej, eh, težko je najti nek tehnično utemeljen in politično prepričljiv, prepričljivo opredelitev dejavnega kmeta. In ne vem, ali je to res povezano s cilji, za katere gre v tej politiki. Potem obravnava majhnih kmetov in poseben režim se za nje predlaga. To je smotrno, če želimo s tem zmanjšati birokracijo, administrativne stroške, vendar pa nima dosti smisla, če bi rekli, da naj dobijo majhni kmetje večje plačilo na hektar. Mislim, s kakšnim eh, razlogom. To ne bi bilo v smislu eh, take politike, ampak kar zadeva transakcijske stroške, to je prav, prav gotovo utemeljeno. Torej, da bi pač zmanjšali eh, te administrativne stroške. Potem naslednji korak, če se vprašamo, kako to storiti, ne vem, ali se eh, ti transakcijski stroški lahko pokrivajo z večjimi plačili, z višjimi plačili samo, da se doseže boljše razmerje, ali, ali je to smiselno. Torej, treba je zmanjšati uh, administrativne zahteve, tako za kmetijo, kot tudi za javno administracijo. To bi pomenilo, da ne bi bilo nobenih zahtev, kar zadeva na vzkrižno skladnost, kajti to je glavno, kar povzroča birokracijo. Potem plačila bi bilo možno izplačati tudi e-, enkrat na pet let, recimo. potem, da bi naprimer kmetje dobili neke vrste tržne certifikate, neke vrste obveznice. Torej, jaz tega zdaj ne predlagam, ampak za majhne kmete bi to bilo mogoče tudi smiselno, kajti s tem bi lahko potem investirali v posodobitev kmetij. Vprašali so me, kakšne bi bile posledice za dobavo. Ne vidim jih veliko, razen če bi eh, prostovoljna vezana pomoč eh, postala nekaj, kar bi se ob, obravnavalo, kar bi se eh, uveljavilo na širši ravni. Potem, kar z, eh, Torej, um, kar zadeva zeleno komponento in način, kako se obravnava ta zelena komponenta v sporočilu, bi to uh, lahko pomenilo, da eh, je treba zagotoviti trajne pašnike, eh, kolobarjanje in tako naprej. E, ampak kolobarjanje se izvaja samo, če si proizvajalec, če nekaj prideluješ. In pravzaprav tega ne smemo zahtevati od kmetov, če želite STO notificirati plačila kot nekaj, kar sodi v zeleno skrinico. Greenbox. Torej bojim se, da če bi dobili eh, paušal za eh, eh, zeleno komponento na hektar, potem bi to pomenilo, da se zahteva od kmetov, da nekaj pridelujejo in to potem spet ne bi več sodilo v green box, se pravi, da moramo biti zelo previdni pri tem. To lahko povzroča določene težave. Potem, um, porazdelitev med državami članicami. Jaz razumem ta argument pravičnosti, da je treba plačila razdeliti bolj pravično, ampak se ni tako, da če vsak dobi isti znesek, to še ni pravično. Če sosed dobi enako veliko denarja kot jaz, to ni pravično, ker sem jaz bolj bogat. Uh, in potem zagotavljanje javnih dobrin, tudi to ni nekaj, kar je osnova za odločenje, kako porazdeliti ta plačila. Mislim, da je premalo torej, ekonomskega razmišljanja, ki bi omogočilo tako eh, porazdelitev, ampak to je, torej, gre za bolj politično zadevo. Potem eh, zgornje meje teh plačil. Torej, tudi to v bistvu ne poveča pravičnosti, kaj ti eh, veliki kmetje so včasih tudi revni in majhni kmetje so lahko tudi bogati. Eh, eh, Razen tega gre seveda tudi za vprašanje konkurenčnosti in treba je razmisliti tudi o strukturi, o prenovih struktur. Torej, um, počasi. Um bom zaključil, najbolj inovativen element je, da torej, to, kar vodi do nižjih prihodkov, pri kmetijah, da bi to nekako nadomestili s tem plačilom za zeleno komponento. Ampak eh, verjetno se neto prihodek kljub temu ne bi povečal, ampak to je bilo samo obrobo povedano. Ni mi jasno, kakšno vlogo naj igra ta zeleni dejavnik. Ali je to neke vrste super navskrižna skladnost, torej, da bi dodali še doda, dodatne pogoje zahteve, če je temu tako, potem je treba vprašati, ali gre za nekaj novega, za neke nove uh, dejavnike. Uh, torej, da je nekdo rekel, sedanje na skrižni skladnosti še ni dovolj, treba je to še razširjati, razširjati, ali pa gre za prenos iz drugega v prvi stebr. Tako, da bi uh, okoljski ukrepi bili pokriti s to komponento. Potem pa uh, ne vem, zakaj je prvi stebr za to bolj primiren. In tudi ali se bo spremenila struktura proračuna med tema dvema stebram, stebroma. Torej, ampak torej nisem prepričan, da je ta zeleni dejavnik tisto, kar bo omogočil boljšo usmeritev. Uh, neposrednih plačil in politike v zvezi s tem, kajti, kot sem že rekel, gre za lokalne posebnosti, eh, bodi si zaradi potreb, bodi zaradi eh, stroškov proizvodnje in tako naprej in zato ti pavšalni zneski pravzaprav ne, eh, niso primirni, da bi s tem prav usmerili denar. Razen tega bodo ljudje rekli, se tudi ne ve, če denar pride iz Bruslja, kako um, previdno se potem ravna s tem. Mislim, da naslednja stvar v sporočilu je ta, da bi uh, plačila bila bolj razumljiva davko plačevalcem. Uh, ne vem, ali je to utemeljen razlog. Eh, meni kot davkoplačevalcu se ta denar zdi bolje eh, umeščen v drugi stebr kot v prvi stebr, oziroma ne vem, ali davkoplačevalci res tako jasno razlikujejo. Potem, kar zadeva eh, naravne omejitve, to bom preskočil in ob koncu želim ugotoviti, da sporočilo uh, vsebuje predloge za reformo skupne kmetijske politike. Ampak če mene vprašate, kako se soočiti s, s pomembnimi izzivi, ki jih eh, omenja sporočilo, naprimer zanesljiva preskrba z eh, hrano, konkurenčnost, bi rekel, investirajte več v inovacije v izobraževanje, v usposabljanje, manj birokracije, eh, potem eh, cene zemljiščne so niže in tako naprej. Take stvari so pomembne, ampak eh, tega je bolj malo v tem sporočilu, kar zadeva podnebne spremembe in varstvo okolja. To je seveda tudi odvisno od posameznih lokacij, treba je najti neko uravnoteženost. Ne vidim nek zelene komponente kot eh, prepričljivega dejavnika za boljšo usmirjenost eh, plačil, to bi bilo bolje v drugem stebru kot v prvem. Eh, torej, ta porazdelitev med državami članicami je mogoče iz političnih razlogov potrebna, ampak jaz nimam predlogov za pravično porazdelitev. Zdi se mi, da uvajanje zgornje meje ni dobra rešitev ni dober predlog, potem tudi vezana eh, podpora se mi ne zdi dober ukrep. Eh, torej, glavni zaključek vsega tega je, javne dobrine je treba zagotoviti. Kmetijstvo to zmore, sporočilo po pravici povdarja ta vidik, potrebujemo zato tudi javni denar trg ne more zagotoviti javnih dobrin in nimam nobenih težav to razumeti, vendar, če želite, če naj bi to bil eh, temelj eh, politike, potem se to naj ne bi plačevalo na hektar, temveč na enoto eh, take zagotovljene dobrine. Torej, Že v preteklosti smo imeli dobre prenove eh, kmetijske politike, ki so temeljile tudi na trgu. Naslednji korak mora biti boljša ciljna usmirjenost teh plačil in to ne more biti na osnovi eh, površine oziroma hektarja, temveč na enoto dobrine. Hvala Stefano Tangarmanu. To so bili zelo, zbel, bila zelo zanimiva izhodišča za razpravo. Mislim, da je gospod Alverdis kar zadovoljen s tem, kar je povedal gospod profesor. Sedaj pa dajem besedo kar naslednjemu eh, govorniku Vincentu Šateljeju. Tudi on ima časa maksimalno 20 minut.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 vas januar posvetil vprašanjem SKP, ki so povezana z Evropskim parlamentom in ne z komisijo. Že 18 let pa se ukvarjam z SKP. Preden si ogledam reformo zakonodaje, naj podam nekaj predlogov. Besedilo za 18. novembra je združljivo za STO in si ne želite ga, da bi partnerje STO zašli v težavne razmere. Imamo zavarovanje zaslužka, prihodkov in vedno, ko govorimo, da mora biti SKP združljiv z STO, naletimo na to. Besedilo pa ne, se ne lotevo dveh pomembnih vprašanj. In sicer gre za carinske dejatve za državo razvojo, pa tudi vprašanje ki je, je potrebno poštevati v sporazumu za STO in ki so povezani z netrgovinskimi vprašanji. Kar se proračuna tiče, vsi vemo, da je še veliko manjkajočih podatkov, veliko negotovosti, najbolj pa pogrešamo rezervni načrt. Če bomo znižali proračun za 10, 15, 20 odstotkov, torej ne vemo točno, kakšni so kriteriji, komisije, če bi slučajno prišlo do tega. Besedilo veliko zadev umešča v drugi steber, ta je zelo ambiciozen, imamo tudi upravljanje tvega, imamo sofinanciranje. Sprašujemo se o tem, kako bomo to izvedli. Še ena točka, ki je zelo pomembna, je, kar se ciljev tiče, sledeča. Mislim, da je zelo pomembno biti pragmatičen in komisija kaže določeno pragmatičnost kar se neposredne podpore tiče. Vendar pa videli bomo, kako bo to se odrazilo v povezavi s prihodki kmetov. Potem pa tudi, kar se njihan cen tiče, javni organi morajo podpreti tiste, ki imajo najboljše cene in ne tistih. In torej ne tisti, ki bi jih bilo nujno potrebno podpreti. Potem pa še omejitve. Tukaj bi omejitev bila zelo dobrodošla, če želimo prikazati socialni vidik SKP. Čeprav bi to ostalo področje subsidijarnosti. In še ena točka, to je omenil že predhodnik, kdo bo prejemnik neposrednih plačil, ne bom imel dovolj časa, da navedem primere. Vendar pa lahko vidite, da bodo nekateri dobili podporo javnih sredstev, nisem pa prepričan, če je vse to združljivo z našimi cilji. Nova arhitektura ni zelo jasna, še prav posebno, kar se tiče LFA in kako bo z razpoložljivostjo letih v prvem in drugem stebru. Tale diagram kaže upravljanje s tveganji in tudi razdelitev proračuna SKP je pomembna. Prav tako moramo zagotoviti, da bodo javni organi se lahko uh, spopadli z nihanjem cen in šoki na trgu. Vsi smo videli tale diagram FAO. Nihanje cen je težava, imamo ciklič, ciklična nihanja. To je dobro za Evropo, ker bo to omogočilo boljše pogoje za nižjo proizvodno in za niže carinske cene dejatve. Smo bliže tržnim cenam po svetu. Prav tako vidimo, da smo imeli zelo veliko povišanje cen žit in to je seveda potem povezano tudi eh, z nihanjem cen mesa. To pa je ključno vprašanje. Torej, nihanje cen živil to sem zapisal v svojem poročilu, ni potrebno iti v podrobnosti, vendar pa naj vam povem le tole. Obstaja nekaj vprašanj glede tolmačenja, kaj najbolj prispeva k nihanju cen, čeprav posebno, če si to gledamo dolgoročno. Seveda trg ni stabilen, reforma SKP je omogočila boljšo skreditev za STO cene nafte igrajo vlogo, tudi razvoj na trgu biogorjev in tudi špekulacije igrajo pomembno vlogo. Tako da moramo vedeti, da ni soglasja, kaj najbolj vpliva na to in drugič, špekulacije. Koliko igrajo te vlogo pri nihanju cen in kako se bo to spremenilo leta 2020, primer s tem, kar smo videli pred dvema, tremi leti. Tukaj imamo še en graf kjer lahko vidimo, da špekulacije igrajo pomembno vlogo. Tukaj gre za mm, graf, ki velja za Francijo, vendar podobno je tudi drugo. Tukaj gre za nekaj, kar velja za francoske kmetije. Za 20 odstotkov se je zvišala cena leta 2010, kot lahko vidimo, primerjavi z letom 2005. Tukaj so sedaj prihodki po kmetijah. Poglejmo si sektor žit. Imeli smo že boljše čase, vendar pa prilagoditev 2007-2008-2009 ni bilo. Tako da to je sedaj zelo slabo za živinorejce in zdi se, da tisti, ki izkoriščajo više cene, dobijo še več, kajti pravzaprav ni podpore za tiste, ki so v težavah. Nisem ekonomist, vendar pa potrebno je nujno začeti razpravljati o tem in potrebno je spregovoriti o razdelitvi javnih sredstev. Tveganja v kmetijstvu imamo različna tveganja, različno, različne načine trženja, potem gre tudi za diverzifikacijo dejavnosti, ki je potrebno spobediti, to spodbuja drugi steber, vendar pa to se spodkopava prostite, s prvim. Gre bolj za to, da gre vse skupaj v smeri specifikacije in ne diverzifikacije, čeprav si drugi steber prizadeva za to, morda pa ne prav uspešno. Kmetje lahko izkoristijo tudi nihanja cen, tako da imajo bolj avtonomne proizvodne procese. O tem smo že slišali na področju prašičareje. Bolj avtonomni sistemi lahko bolje prebrodijo krize od tistih bolj odvisnih. Če želimo torej imeti dobro umestno upravljanje s potrošnjo, potem moramo zagotoviti bolj avtonomne proizvodne sisteme. Sedaj pa še nekaj vprašanj glede nižjih carinskih dejatov. To vprašanje pravzaprav ni obsežno zajeto. Carine, niže carine, kakšen vpliv bi to imelo To bi bila izguba za davkoplačevalce, za proizvajalce, pridobili pa bi seveda potrošniki. Potrošniki bi pridobili, če bi seveda zagotovili varnost eh, oskrbe. V nekaterih sektorjih pa lahko obstaja tveganje, da bi Evropska unija imela težave z oskrbo. Naprimer, če pomislimo na govedino. Tukaj imamo zelo veliko uvoza iz Brazilije, tako da mislim, da moramo biti na tem področju zelo previdni. Vprašanje ponudbe je zelo pomembno. Potem pa celoten sklop glede STO. Tukaj imamo povprečno znižanje 54 odstotkov, potem imamo večplastno formulo za zniževanje carin. Če si to gledamo z zgodovinskega vidika, pa imamo potem tudi nekatere občutljive proizvode, ki bi bili zgolj majhen delež eh, prijavljenih proizvodov, odcarinjenih proizvodov. In potem strategija za EU, tega nismo zajeli, kako je STO vključena v ne trgovska vprašanja, naprimer okoljska, socialna, da jo lahko uporabimo v kriznih razmerah, tako da moramo biti sposobni to uporabiti v kriznih razmerah, naprimer eh, izjemne dajatve v izjemnih razmerah. Vendar pa niso vsi sektori taki, da so občutljivi za niže dajatve. Žita niso, tudi mleko ne, čeprav slišimo drugače, kajte gre samo za dvo odstotni delež. Pa tudi nekateri drugi sektori niso. Obstaja pa sektor, ki je še prav posebno občutljiv in to je sektor govedine. Tukaj smo imeli kar nekaj težav zniževanjem dejatev, kar se izvoznih podpor tiče tukaj besedilo komisije ne prinaša nič novega, vendar pa to bo verjetno ostalo. Torej, kakšna naj bi bila strategija za EU? Ne, ne bi imeli več izvoznih podpor, biti moramo bolj konkurenčni, lahko pa se seveda nekoliko poigravamo tudi eh, z menjalniškimi tečaji. Eh, nekaj upanja je, to je v besedilu komisije, globalni trg eh, raste, in nekatere države so bolj konkurenčne kot druge, naprimer Avstralija. Prav tako pa obstajajo države, ki so manj konkurenčne, kot so bile zgodovinsko gledano. In to ponuja možnosti za EU. Prav tako pa moramo reči, da so izvozne podpore bile v veliko pomoč v hm, časih krize. In če tega ne bomo več imeli v prihodnosti, bo to pomenilo, da bomo morali ohraniti intervencijske cene na nizki ravni. Kar se nihanja cen tiče, lahko uporabimo za boj proti temu različne instrumente. Najprej, da bi imeli zagotovljene rezerve, varnostne rezerve. Prav tako moramo dati prednost revnejšim državam, ki imajo otežen dostop do živil. Tako bi potem imeli intervencijske zaloge, ki bi pomenile določeno varnost. To pa seveda drag predlog, ker ne more vsak imeti svojih zalog, tako da moramo biti bolj ciljno usmerjeni. Drugo vprašanje in eh, poročilo Evropskega parlamenta tudi veliko govori o tem, mislim, da je nujno potrebno, da je SKP bolj prožna, glede proračuna. Vem, da obstaja nekaj tehničnih težav, pri tem vendar pa zelo težko je z distance videti takšno neprožnost proračuna, ko pa prihaja do izrednega nihanja. In resnično ne razumem, zakaj komisija ne uporabi argumentov, ki bi govorili bolj v smeri tega, da se ne zauzemajo za to. Ali si lahko predstavljamo prilagoditev proizvodnje biogoriv na razmere drgožit, to bi to podpiralo, to bi imelo visoke stroške za industrijo. Pomislite na ZDA, tam se veliko koruze, tam se te sektore uporablja veliko koruze. In potem tudi seveda boljši nadzor nad eh, finančnimi špekulacijami, tudi to je zelo pomembno. To je zelo pomembno, kar se preglednosti tiče. Prav tako pa je potrebno tudi omejiti število dejavnikov na mednarodnem trgu. Pogosto govorimo tudi o javnih intervencijah in o varnostnih mrežah prvič od leta 92, pa lahko vidimo, da se reforma ne osredotoča na niže intervencijske cene. Ponovno se vprašanje, ali smo prišli do konca poti. Kako smo prišli do tega? To besedilo pa nam pravzaprav ne daje potrebnih elementov, da bi to presodili. Mislim, da so varnostne mreže upravičene. Če lahko računamo na potencijalno krizo, vendar pa javne intervencije na trgu gospodarsko niso prav dobre, če kriza traja. Zato se moramo odločiti glede ravni javnih intervencij. Javne intervencije. bi se naj uporabljale le v redkih primerjih. Kajti, če si pogledamo cene, v katerih se odloča, so te običajno veliko niže, kot so proizvodni stroški. Ti običajno rastejo. In zato mislim, da se to ne bo uporabilo prav pogosto. Seveda pa bo to imelo vpliv, pa ne bo imelo vpliv na kmete, na prihodke ali na porazporeditev premoženja bogatstva znotraj skupnosti. Kmetijstvo ne bo padlo to na enak način kot druge panoge. Potem govedina, na primer, tukaj bo neka intervencija, vendar pa to ne opogumlja kmetov. Tako da varnostne mreže so, vendar pa obstaja nek odklon do tega, da bi uporabili te varnostne mreže. Kajti pač gre za te razlike, za intervencijske cene in tako dalje. O tem teče dolga razprava. To je zelo vsebinska razprava. Imamo potem tudi trge terminskih poslov, da pa to ne bo imelo vplive na cene dolgoročno. Nadalje, to je urodje, ki ne zajema vseh tipov proizvodnje. To je bolj zanimivo za standardizirano proizvodno. In zato je to zelo težko uporabiti za določene tipe živinoreje. Morda bomo morali sprejeti dejstvo, da gre za instrument, ki bi lahko bil koristen v prihodnje. Kmetje ga ne poznajo zelo dobro, samo nekatere kategorije kmetov ga poznajo, vendar pa to je instrument, ki bi lahko pomenil pozitivno pot. Vzajemni skladi, tudi to je koristno. Tudi o tem smo govorili o zdravstvenem pregledu. Tudi tukaj, naprimer na področju sadja in zelenjave, bi to lahko bilo koristno, ker nimamo drugih instrumentov. Potem pa še podnebno zavarovanje, to je zanimivo. Naprimer v Franciji smo to razvili po, zdravst po tem zdravstvenem pregledu. In če si ogledamo 68. člen, imajo države članice manevrski prostor, ko se odločajo, ali bodo to uporabili ali ne, za prerasporeditev podpore. Potem pa se poraja tudi vprašanje arbitraže, zasebno proti javno. In potem imamo tudi previdnostne prihranke. Torej, naprimer, v Franciji imamo davčno politiko, ki se uporablja že kar nekaj let, kljub prizadevanjem in tem orodjem v Franciji, pa se kmete še niso prav zavezali k uporabi teh instrumentov. Raje investirajo v instrumente, ki morda nimajo dodane vrednosti. V Franciji poteka razprava o tem. Imeli smo zelo dobro leto 2007-2008. Zato, da kmetje ne bi plačevali davko, so zelo veliko svojih sredstev investirali in to je vodilo do določenih težav. Tako da moramo biti hitrejši in moramo iti dlje s temi instrumenti. Potem pa seveda tudi vprašanje pomoči. Kmetje dobijo pomoč za določeno leto, podporo in to tudi seveda v svojih davčnih napovedih um, deklarirajo. Lahko pa to potem prenašajo morda na naslednje leto. Tako da bi potem kmete lahko bolje oblažili nihanja cen. Sedaj imamo potem tudi zavarovanje prihodkov. Govorili smo o dogodkih v Kanadi. Seveda se vedno lahko kaj naučimo z teh podatka, vendar pa zakaj bi se odrekli orodju, ki ga nismo začeli izvajati? Zakaj bi se odrekli orodju, ki bi nam lahko omogočil plaženje večjih tvegan? Naprimer, ko prihaja do velikih nihan pri prihodkih. Kanada to uporablja in potrebno je to še preučiti. Vendar pa to bi seveda bila samo možnost da vsaka država članica bi imela enake možnosti za sofinanciranje, to je jasno. Seveda pa so pomembne podrobnosti. Veliko je sporov glede zavarovanja prihodkov, ker je to drago, vendar pa morda bi lahko prilagodili kriterije, da bi bilo to ceneje in bi morda lahko si predstavljali javno-zasebno arbitražo za izvajanje takšnega urodja komisija je dejala, da bo prišlo do različnih ocen teh vprašanj. Zbankuje nam časa, težko bo nadaljevati po odpravi kvot. Nikoli nisem bil prav zadovoljen, zakaj si želimo. A na mesto B. Komisija govori o dogodkih na svetovnem trgu, da moramo biti bliže tem trgom, da jih moramo slediti. To razumem. Vendar pa podatki, ki jih imamo za 25 let, ko smo imeli kvote, pravzaprav ne kažejo, da gre za veliko pomankljivosti tega sistema, ki bi pomenile, da je potrebno to odpraviti. Kvote dovoljujejo, boljše življenje. Seveda pa je vsaka država članica drugačna. V Franciji mlečne kvote, morda vplivajo na ozemerski ravni. Šlo je tudi zato, da kvote ne dovoljujejo razumne odločitve za pridelavo. Torej nekateri kmete, ki sicer ne bi pridelovali, še vedno pridelujejo. Da pa to ni povso tako. Prav tako gre za zelo tok sistem. Preveč tok je za to, da bi se lahko primerjali mednarodno. Seveda pa imamo nekatere države v Evropi, ki lahko izvažajo, čeprav obstaja sistem kvot. Nekateri menijo, da je to stvar preteklosti. To razumemo, kaj ti mlečne kvote so postale predvsej netipične, ker si ljudje ne želijo več eh, javnih intervencij na ta način. Kakorkoli že obstajajo pozitivne in negativne strani, mlečne, kar se mlečnih kvot tiče. Kar se odprave letih tiče, moramo to sprejeti, ker je odločitev že bila sprejeta. To se bo zgodilo. Obstaja pa upanje, rasti globalnega trga in to nam bo dovolilo, omogočilo, da bomo morda lahko izkoristili nekatere eh, možnosti v oceani, pogodbe. Tukaj gojimo kar nekaj upov, ki gredo prek tega, kar je realno. Potem pa cene, kar se uravnoteženosti ponudbe in povpraševanja tiče odprava kvot bo imela za posledico razvoj na področju dobave, ponudbe in se bodo pripravile, veliko držav se bo pripravilo na višjo proizvodno. Dva ključna koncepta bo sta odločina, gre za stroške proizvodne in za transportne stroške mleka. Odprava mlečnih kvot bo vodila do bolj skoncentrirane proizvodne na teritorijalni ravni. Prav tako pa bodo javna sredstva morala biti usmerjena v bolj zapostavljena področja. Hvala. Ta prispevek gospoda Šantelije je bil zelo zanimiv in prav gotovo se mnogi s njim tudi strinjajo. Sedaj pa zadnji prispevek gospoda Jamborja, ki bo govoril o razvoju podeželja. Prosim ga, da se drži časa, kajti veliko se jih je že prijavilo za razpravo in dobro bi bilo, če bi tudi prišli do besede potem v razpravi. Prosim, beseda je vaša. Thank you, Mr. Chairman. Ladies and gentlemen. Hvala, gospod predsednik. Gospe in gospodje, veliko čast mi je, da sem danes lahko tukaj pred takim občinstvom in da lahko predstavim svoje stališče oziroma svoje poglede na prihodni razvoj SKP, predvsem kar zadeva razvoj podeželja. Upam, da vidite moje prosojnice. Tukaj vidite zgradbo moje predstavitve, ki je skladna tudi z mojim dokumentom. Po uvodu bom podal nekaj razmislekov o sporočilu Evropske komisije, v drugem delu pa bom analiziral vlogo razvoja podeželja v prihodnji SKP, sledile pa bodo zaključne pripombe. Torej, o SKP se trenutno razpravlja zato, da bi jo prilagodili novim izzivom, s katerimi se sooča in da bi se pripravili na naslednje večletno finančno obdobje. Komisija je vedno igrala pomembno vlogo pri oblikovanju kmetijske politike v Evropi. Ko je novembra objavila svoje sporočilo, je ponovno pomembno prispevala k razpravi, ki je v teku. Naj poudarim, da je sporočilo precej kompleksno, da je del kompleksnega političnega in gospodarskega okolja, eh, kjer je prisotnih kar nekaj dejavnikov, kot je strategija 2020, eh, novi proračun in tako dalje. Vse to je potrebno upoštevati, ko govorimo o prihodnje SKP. Sporočilo izpostavlja tri ključne izzive za kmetijstvo v Evropi kar zadeva vzdržnost, lahko tukaj govorimo o gospodarskih, okoljskih in socialno-teritorijalnih izzivih. Da bi se soočili s temi izzivi, eh, je potrebno doseči določene cilje, ki so opredeljeni v sporočilu. Imamo torej izzive, cilje in tudi predloge, kako to uresničiti. In v naslednjih minutah bom analiziral, ali so predlogi in izzivi dejansko usklajeni oziroma, če se izrazim drugače, ali bodo ti predlogi prispevali k doseganju zastavljenih ciljev. Kar zadeva doslednost predlogov za doseganje gospodarskih ciljev, uh, cilj eh, gotove oskrbe s hrano naj bi resničili s celo vrsto predlogov glede varne oskrbe s hrano, stabilnosti trgov in fragmentacije dobavne verige za živila. Kot so opredelili oziroma. Glede na to, da so o tem veliko govorili tudi predhodni govorniki, se danes tukaj ne bom spuščal podrobnosti. Kar zadeva predloge za uresničevanje okoljskih izzivov, tukaj se zdi, da eh, se največ osredotoča na eh, javne dobrine, medtem ko zelena rast in omilitev podnebnih sprememb ostajata zgolj neka deklarirana cilja in ni podanih konkretnih predlogov. Eh, Tudi pri predlogih glede javnih dobrin se pojavljajo določene pomankljivosti. Predvsem bi tukaj izpostavil pomankljive metode merjenja. Eh, težko je meriti eh, vrednost krajine, vrednost biotske raznovrstnosti v Evropi. O tem lahko samo zgolj ugibamo in vprašanje je, ali imamo enaka merila za javno dobro po vsej Evropi in ali bi morali uporabljati enaka merila eh, oziroma enake standarde za javne dobrine po vsej Evropi. Pomembno vprašanje je tudi, kdo bo to vrednotil eh, in ali se lahko ta politika uresniči če ne moremo meriti ciljev, je precej nejasno, zakaj evropski davkoplačevalci pravzaprav plačujejo. Kar pa zadeva predloge za uresničitev socialno-teritorijalnih izzivov, tukaj lahko uh, eh, izresno povemo, da so predlogi glede razvoja podeželja predvsej nejasni. Gre bolj za široke ideje, glavne tri cilje naj bi tukaj uresničili številnimi predlogi o podpori za poslovanju na podeželju, o krepitvi podeželjskega gospodarstva in o izboljšenih pogojih za majhne kmetije. Vendar pa ni posem jasno, kakšne metode komisija dejansko predlaga, zato da bi se soočili ti, s temi izzivi oziroma uresničili te cilje zdi se, naprimer, da se komisija ne zaveda, kako raznolike so kmetijske strukture v novih državah, članicah. Kaj ti kar nekaj eh, samozadostnih kmetij in pol samozadostnih kmetij obstaja v teh regijah. In te kmetije se bistveno razlikujejo od eh, tako imenovanih majhnih kmetij v okviru stare 15 terice. Eh, Torej, eh, te kmetije je ne mogoče primerjati s kategorijo majhnih kmetij v stari 15-terici. Priprava na prihodnje izzive pomeni, da se mora kmetijska politika prilagoditi razmeram in da potrebujemo neko diferencirano politiko, ki ne bo eh, iskala enotne rešitve za vse. Nasplošno lahko rečemo, da se predlogi in izzivi samo deloma pokrivajo, oziroma so samo deloma osklajeni, kajti eh, vsi predlogi so v, v veliki miri na zelo splošni ravni. Potem, ko sem vam predstavil svoja stališča o sporočilu komisije, naj nadaljujem z drugim delom svoje predstavitve, kjer obravnavam vlogo razvoja podeželja v prihodnji SKP. Eh, razočaranje je, da eh, v politiki ni pomembnih signalov o nadaljem razvoju podeželja. Eh, vendar pa se zdi, da bo vloga drugega stebra Eh, zmanjšana zaradi eh, zelene komponente v prvem stebru, vendar pa eh, seznam tem se je razširil in tudi inovacije in upravljanje s tveganjem so sedaj uvrščene v politiko za razvoj podeželja. Vendar pa je tudi tukaj kar nekaj tem, ki manjkajo. In tu lahko govorimo o prihodnih prednostnih nalogah, govorimo o vrednotenju politik za razvoj podeželja in gre za proračunske pomisleke in o tem bom podrobno jaz pregovoril v nadaljevanje svoje predstavitve. Kar zadeva prihodnje prednostne naloge, eh, se zdi, da eh, ključne besede sledijo nekakšnim glavnim osem, čeprav ta izraz uh, ni izredno omenjen. Zdi se torej, da pri prednostnih nalogah uh, za razvoj podeželja ne bo prišlo do bistvenih sprememb. Pojavljajo pa se dvomi o tem, kako se bodo namenjala uh, proračunska sredstva tem prednostnim nalogam. V trenutnem sistemu eh, sta prvi eh, dve področji eh, izpostavljeni kot prednostni nalogi, drugi del pa ni tako opredeljen. Največ, eden od največjih problemov na podeželju, naprimer eh, podeželska revščina, pravzaprav sploh ni omenjena v sporočilu. Naj podarim, da omilitev revščine na podeželju bi morala biti glavna prednostna naloga razvoja podeželja v prihodnje. Uh, Prizadeviti bi si morali za zmanjšanje razkoraka med urbanimi in podeželskimi območji, ki se v Evropi marsikje že leta povečuje. Kar zadeva vrednotenje politik za razvoj podeželja, v zvezi s tem se pojavlja kar nekaj kritik trenutnega sistema vrednotenja, ki temelji na skupnem spremljanju. Uh, Med temi kritikami naj izpostavim neučinkovito vrednotenje kauzalnosti, vzročnosti, torej, kaj ti sedanji kazalniki ne obravnavajo, kako in zakaj se je kaj zgodilo, obravnavajo zgolj, kaj se je zgodilo na podeželskih območjih. Obstaja torej jasna potreba po prehodu, Eh, na vrednotenje, ki se bo bolj osredotočalo na izide. Eh, potrebno je meriti politike glede na jasne in merljive cilje. Ravno tako pa je potrebno oblikovalcem politik ponuditi tudi povratne informacije o rezultatih. V besedilu sporočila so predvideni eh, kvantificirani cilji, vendar pa ni jasno, kako naj bi se ti cilje dosegli. Rekl bi, da bi cilji na ravni Evropske unije morali biti eh, vezani na širše evropske prednostne naloge, ki veljajo za vsa območja. Programski cilji pa bi se morali osredotočiti eh, na tisto, kar je najpomembnejše za posamezna področja. Zato, da bi najbolje uresničili to dvojno naravo ciljev, Mislim, da bi morali spremeniti sistem vrednotenja politike v prihodnje in da bi morali uresničiti dve metodi, tako imenovani makro pristop, ki bi eh, obravnaval agregatne informacije in tako imenovani mikro pristop, eh, ki bi obravnaval informacije na nižji ravni. Eh, trenutni makro kazalniki bi se morali ohraniti, vendar pa obstaja jasna potreba po reviziji trenutnih kazalnikov, zato da bi v največji miri uresničili programske cilje. Po drugi strani pa je potrebno razviti mikropristop Ta bi moral e, uporabljati e, študije primerov na evropskem podeželju e, in v teh primerjih bi moral obravnavati vprašanje vzročnosti, torej vzroke, zakaj je do določenih raz, dogodkov prišlo. Samo s tem dvojnim pristopom bi dejansko dobili širšo sliko o tem, kaj se dogaja na podeželskih območjih v Evropi. Ker pa zadeva zadnje vprašanje, proračun zdi se, da bo proračun za SKP v prihodnje zmanjšan. E, tako vsaj kažejo številni dokumenti. To pomeni, da bo potrebno vire prestrukturirati po stabrih in po državah članicah. S tem, ko bi več instrumentov iz drugega stebra predstavili v prvi stebr, Eh, bi eh, bila potrebna tudi eh, rekonfiguracija namenjenih proračunskih sredstev. Vendar pa je prerasporeditev sredstev potrebna tudi po državah članicah, kajti trenutna sredstva so državam članicam razporejena zelo neenakomerno. Uh, gre zgolj za rezultat preteklih sporazumov in dogovorov, kar bi morali v prihodnju opustiti, kajti tako financiranje ni vzdržno. V besedilu sporočila eh, se omenja možnost uporabe objektivnih kriterijev in mislim, da bi bilo zelo priporočljivo, če bi imeli objektivne kriterije, ki bi bili eh, jasni in bi tudi skladni z potrebami evropskih davkoplačevalcev. Potrebujemo torej eh, konkretne kazalnike, eh, s katerimi bi lahko opredelili objektivne kriterije. Omenil bi eh, kmetijske površine območja Natura 2000 in pa BDP na prebivalca. To so dobro uveljavljeni kazalniki, eh, vsi se merijo na enak način po vsej Evropi in gre za kategorije, ki obravnavajo socialne in gospodarske vidike in to bi bila podlaga za pravično obravnavo vse Evrope. Mesto eh, razvoja podeželja v prihodnem razvoju Evrope ni povsem jasno. Obstajajo močni argumenti, da bi morali politiko za razvoj podeželja ohraniti. Obstajajo pa tudi močni argumenti, da bi za to področje morala biti odgovorna kohezijska politika. Mislim, da je taka razprava neučinkovita, kaj ti ljudje, ki živijo na podeželju, si želijo splošne izboljšave eh, svojih življenjskih pogojev in jim je vseeno, odkud prihajajo sredstva za to. Zato bi predlagal eh, integracijo vseh politik za podeželje eh, v nekem skupnem okviru. To bi lahko naredili s skupnim skladom, ki bi eh, povečal učinkovitost programov, ravno tako bi se zmanjšalo obstoječe prekrivanje med evropskimi skladi, hkrati pa bi to omogočilo boljše usklejevanje teh politik. Trenutni programi razvoja podeželja eh, se izvajo na ravni različnih institucij in organov. Eh, to nikdar ni bilo združeno v enoten okvir. E, zato mislim, da bi z vzpostavitvijo takega okvira zagotovili boljše usklajevanje porabe sredstev za razvoj podeželja. Za zaključek naj povem, da je v tem trenutku preuranjeno govoriti o končni vlogi razvoja podeželja v prihodnje SKP, vendar pa mislim, da sem predstavil kar nekaj zaključkov. V prvem delu predstavitve sem izpostavil, da predlogi v besedilu komisije niso dovolj podrobni in da so samo deloma skladni z izpostavljenimi izzivi. Zdi se, da bodo na prihodno SKP vplivali številni institucionalni dejavniki, ki jih je potrebno vse upoštevati. Zdi se, da v drugem stebru Eh, vloga razvoja podeželja upada, vendar pa to ne pomeni poslabšanja eh, te politike, kajti kar nekaj instrumentov iz drugega stebra eh, se v prihodnje predstavlja v zeleni prvi stebr v prihodnje ni predvideno, da bi se bistveno spremenile prednostne naloge, bi pa izpostavil, da je revščina eno od eh, najbolj ažurnih vprašanj in da se je potrebno lotiti. Vrednotenje politik regionalnega eh, oziroma podeželskega razvoja eh, bi moralo, kot sem predlagal, temeljiti na dvojnih ciljih in metodah. Prestrukturiranje proračunskih sredstev mora temeljiti na objektivnih kriterijih in predlagal sem nekaj primernih kazalnikov. Potrebno je združiti vse politike za podeželje v skupnem okviru, eh, torej z vzpostavitvijo skupnega sklada, ki bi omogočil večjo učinkovitost obstoječih programov in odpravil obstoječe prekrivanje. In pa še za konec naj podarim, da da mora prihodnja SKP eh, priznavati raznolikost kmetijstva po Evropski uniji in da mora omogočiti diferencirano politiko, ki ne bo iskala enotne rešitve za vse v Evropi. Najlepša hvala za vašo pozornost. Tack så mycket. <clears throat> Tack så oerhört mycket för väldigt olika och väldigt... Hvala. Slišali smo zelo zanimive in zelo različne prispevke na to temo. Želim se zahvaliti vsem gostom za njihove prispevke. och sist fatta beslut. Det är att man får... Torej, eh, seveda se bomo nekaj časa ukvarjali s tem in potem morali sprejeti tudi odločitev. Eh, demokracija pomeni, da je treba najti nek kompromis po razpravi. Sedaj pa se bo ta razprava začela in začel bo gospod Disk, ki je poročevalec našega odbora za to temo. Prosim. Ja, Najlepša hvala, gospa predsedajoča, spoštovani kolegi in kolegice, spoštovani strokovnjaki. Današnja delavnica, kot je že povedala predsedujoča, je prinesla nekaj novih idej in razmislekov in mislim, da je eh, že sedaj bolj plodna kot prejšnja delavnica, kjer smo slišali predvsem neke pavšalne eh, izjave. Nekoliko negotov sem, kar zadeva določene izjave. Eh, prvi govornik je omenil nekaj zadev, kar zadeva javne dobrine, o tem so govorili tudi drugi, eh, ampak eh, ne vem, kako naj te javne dobrine uvrstimo v svojem poročilu uh, sem zapisal, da v nasprotju s tem, kar pravi komisija, to ne sodi v prvi stebr, temveč v drugi stebr, kajti mislim, da tam lahko bistveno bolje izvajamo to vrstne ukrepe. Če bi jih paušalno uvrstili v prvi stebr, bi jih lahko tudi samo paušalno plačevali. Na ta način pa ne bi upoštevali raznolikosti teh ukrepov in ne bi upoštevali raznolikosti v Evropi. Tisto, kar moramo upoštevati, je, da bo ta kmetijska reforma, ko bo končana, eh, nekaj, kar ne bo za naše kmete pomenilo samo nove birokracije, novih upravnih sistemov, novih nadzornih sistemov in s tem uh, novih sankcij. In zato še enkrat sprašujem strokovnjake, ali se zauzemate za to, da bi med prvim stebrom, uh, kjer. Uh, Kmete plačujemo za njihove splošne storitve, eh, uh, in med eh, drugim stebrom, uh, bi, kam bi tukaj uvrstili javne dobrine, tako da bi dejansko lahko upoštevali tisto, kar uh, kmetje zagotavljajo. Če bi prenesli sredstva iz prvega stebra v drugega, uh, Eh, to ne sme privesti do sofinanciranja, to se mora zgoditi brez sofinanciranja. Ravno tako pa me zanima tudi eh, strani zadnjega eh, strokovnjaka, ki je obravnaval podeželje. Eh, lahko bi govorili o tem, ali je za to potreben poseben sklad. Eh, zdi se nam, da mora kmetijstvo še naprej ostati del kmetijstva, ampak tukaj je potrebno sofinanciranje. Eh, in uh, ne vem, odkot tretji strokovnjak prihaja, ampak prihajam iz regije, ki je bila pred 40 eh, leti povsem zaostala v Nemčiji in napredovala je samo, ker smo izboljšali infrastrukturo. Torej, Če obstajajo eh, področja v Evropi, kjer vlada revščina, kjer ljudem ne gre dobro, uh, potem lahko na podlagi svojih dolgoletnih izkušenj rečem, da je tam potrebno vlagati predvsem v infrastrukturo. Eh, in to bi se lahko zgodilo v kombinaciji razvoja podeželja in strukturnih sredstev, ki so na voljo v drugem skladu. In pa še eno vprašanje, kakšno je eh, stališče strokovnjakov kar zadeva poenostavitve celotnega sistema v prihodnje. V svoje poročilo bom poskušal vključiti tudi tako poenostavitev in nekaj težav uh, sem imel do sedaj s tem, kaj ti uh, eh, sporočilo komisije je pogosto zelo nejasno in pravzaprav ni uh, najboljša podlaga za nadaljni razmislek tudi tukaj v parlamentu. Naj povem kolegom in kolegicam, da imamo Lizbonsko pogodbo, smo eh, v postopku soodločanja in eh, ne sme se zgoditi, da bomo tudi mi pripravili neko nejasno poročilo, ki bo dajalo proste roke komisije. Eh, poskušal bom torej biti bolj konkreten, poskušal bom Eh, pripraviti poročilo, ki bo bolj podrobno in ki bo nedvomno tudi povod za vroče razprave. Nikakor pa ne želim sporočila, eh, poročila, ki bi zgolj površno obravnavalo področje eh, kmetijstva in ki bo dobilo široko podporo samo zato, ker ne bo povedalo nič. Torej, Eh, tudi to je pravzaprav vprašanje za strokovnjake, ali tudi oni se strinjajo s tem, da bi zdaj kot parlament morali jasno povedati, eh, katere so bistvene točke za to, da bo komisija za svoje zakonodajno sporočilo imela dobro osnovo. Najlepša hvala. Hvala, Albert. Sedaj pa Luis Capola Santos in potem Dorfman. Dobrigat, predsednik, eh, agradecem vam mnogo. Eh, não só a intervenção dos peritos, mas como. Najlepša hvala. Najlepša hvala vsem strokovnjakom za predstavitve, ki so zelo koristne za naše nadaljne razprave o poročilu DES. Nekaj mi je predvsem ostalo v spominu in sicer gre za nov sistem enotnih plačil. Prvi govornik je v svojem prispevku in tukaj moram reči, da se z njim ne strinjam in mislim, da mora pojasniti nekaj stvari. Torej, če sem ga prav razumel, je dejal, da bi se enotno plačilo uporabljalo kot podpora dohodku eh, in ne za plačevanje javnih dobrin. Eh, pravi tudi, da moramo uporabiti drugi stebr za specifične ukrepe in da bi tukaj morali imeti sofinanciranje. No, s tem se ne strinjam. V predlogu komisije imamo javne dobrine, imamo eh, teritorijalne pomislike in predlaganje nekakšen multifunkcijski model. Eh, to so stvari, za katere se že leta zauzemamo, ki jih že leta podpiramo. Torej, eh, prosim samo, če lahko potrdite to, kar ste prej dejali v zvezi z drugim stebrom in kako mislite, da bi se moral ta uporabljati, kajti to je nekaj, o čemer bomo v parlamentu poglobljeno razpravljali. Grazie, Luis. Hvala, Luis Herbert Dorfman. Najlepša hvala, gospod predsednik. Kot je dejal poročevalec, eh, tudi sam mislim, da smo slišali zelo zanimive eh, prispevke, morda bolj zanimive kot pred dnevi, ko smo si med, med seboj povedali tisto, kar pravzaprav živemo. Zanimivo se mi zdi to, kar je povedal profesor Tangeman. Eh, podal je dokaj jasno. Eh, izjavo, da bi v drugem stebru dejansko imeli tisto, kar sem sodi. Uh, ampak uh, tako, da ne bi Greeninga uvrščali naenkrat v prvi stabr. In pogledati se je potrebno, kaj so države članice do sedaj dejansko počele v drugem stebru. In nekatere države članice so 95 odstotkov vseh kmetijskih sredstev porabile v prvem stebru. Ne vem, ali to pomeni, da drugega stebra sploh ni bilo in ali zaščite okolja v kmetijski politiki sploh ni bilo. Uh, ampak eh, to so države, ki nimajo težav z zaščito pitne vode in podobnim. In zato je morda primerno razmisliti, ali eh, bi lahko obstoječi program o, eh, zavezujoče okrepili v drugem stebru, eh, ali bi morda tukaj zahtevali več. S tem bi se nedvomno morali eh, ukvarjati, torej, ali ne bi morda okrepili sedanjega sistema in tukaj se povsem strinjam s profesorjem. Eh, da je to potrebno, ne smemo pa stvari mešati med seboj. Kar zadeva poenostavitve za uh, majhne kmetije, mislim, da je bil profesor tukaj zelo jasen. Ne gre za to, da bi uvedli neke uh, enotne zneske, neke pavšale za majhne kmetije, ampak da bi uh, um, administrativno stvari rešili drugače. Morda bi res lahko razmišljali o plačilih eh, za več let. Eh, ko gre za nekaj 100 evrov, bi morda res lahko razmislili o tem, da bi kmetje dobili plačila enkrat na pet let. Morda bi res morali eh, nekako eh, biti bolj odprti in razmišljati o tem, kako odpraviti birokracijo. In pa še, eh, kar zdaj v zadnje predstavitev, oziroma pravzaprav se to nanaša na vse tri eh, Eh, zelo me veseli, da je bila omenjena revščina na podeželju. Tisto, kar pa je manjkalo v vseh treh eh, predstavitvah, je, kaj storiti glede staranja prebivalstva na podeželju. Eh, to je tema, ki se ni pojavila v sporočilu komisije, tudi pri nas se ni pojavila in mislim, da je to zelo pereče vprašanje. Hvala, Albert Sikerski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 Res je, da so med izzivi tudi izzivi, ki niso tako jasni. In nekatere izzive smo preoblikovali v cilje in zato, da bi dobili nekaj, nekaj javne verodostojnosti za eh, naše izdatke, smo vse to obarvali zeleno in to je naš predlog. Ne želim tega kritizirati, kajti zavedam se dejstva, da. Eh, pravzaprav nimamo druge možnosti, smo v eh, specifičnem političnem položaju in zdaj, kar zadeva eh, prihodke, kar zadeva starost kmetov, eh, pravzaprav težko predlagamo kaj drugega. Ohranitev eh, ravni plačil za te kmete je znak stabilnosti kmetijske politike. Vem, da moramo ohraniti te ravni iz eh, zgodovinskih razlogov. Vendar pa mislim, da bi potrebovali tudi kakšno drugačno zgodovinsko perspektivo. Eh, to jo lahko zamemo za izhodišče in potem razmišljamo, kako naprej. Če želimo ohraniti to raven, moramo namreč spremeniti proračun, biti moramo bolj prožni pri porabi proračuna, če želimo uresničiti svoje cilje. Uh, Potem pa je tu še ena težava. Imamo toliko različnih ciljev v okviru SKP, podnebne spremembe, razvoj podeželja in vem, da so zaradi tega naši davkoplačevalci eh, pogosto nervozni, kajti kmetje prejemajo sredstva ne samo iz SKP, ampak tudi iz drugih skladov, dokler pač uresničuje svoje cilje. Hvala. Hvala. Kalinowski. Onorevole Kalinowski. Kalinowski. Prezentacja dzisiejsza bardzo Najlepša hvala. Rad bi se zahvalil vsem strokovnjakom za zanimive predstavitve. Sam pa bi spregovoril o pristopu, ki ga je predstavil profesor Tangeman, ko se je oziral proti prihodnosti evropske kmetijske politike predstavil je svojo oceno sporočila Evropske komisije. Mislim, da se moramo zavedati, da je konkurenčnost našega kmetijstva v Evropi vse šipkejša. Nismo sposobni zmagati v tekmi s svojimi konkurenti po vsem svetu. Vprašanje je torej, ali imamo kaj manevrskega prostora, ali je mogoče najti nek kompromis, če želimo se posodobiti, če želimo biti konkurenčni in po drugi strani, če želimo biti socialni in zeleni, če želimo biti okolju prijazni. Ali smo pripravljeni. Eh, najti ta uh, kompromis ali bomo enostavno sprejeli, da bomo v naslednjih sedmih letih ponovno poraženi. Kar zadeva neposredna plačila, eh, če prihajamo iz novih ali starih držav, enako plačilo ne pomeni eh, pravično, pravičnega plačila. Imamo zelo različne regije v Evropi, imamo gorske regije, imamo regije na severu, na jugu, različne vremenske pogoje. In imamo tudi poročilo, o katerem smo glasovali v Evropskem parlamentu, eh, kjer smo govorili o objektivnih kriterijih, ampak zdaj nekako te objektivne kriterije izgubljamo iz predočmi. Dejansko bi jih potrebovali, morali bi jih najti. Profesor Tengelman je eh, omenil tudi koncept dejavnega kmeta. Mislim, da je to odlična ideja. O tem je dejansko treba razmisliti, kaj ti. Te Eh, to bi morala biti oseba, ki ima v lasti zemlišče in ki ga obdeluje. Seveda je mogoče zemlišče tudi najeti, ampak če ga najameš in eh, potem dobiš vsta denar na hektar, eh, to povzroči težave. To je velika težava pri nas na polskem. In pa še za konec, kako porazdeliti sredstva in instrumente med prvi in drugi stebr. Tukaj eh, so stališča novih in, državi, in starih držav članic zelo različna. Nekateri pravijo, da bi moralo biti 80 proti 20 odstotkom, sam pa mislim, da tega ne bi smeli dokončno odločiti. Upoštevati moramo raznoliko naravo našega kmetijstva v Evropi. Hvala, gospod Reimers. Hvala. Najlepša hvala. Kleine punkte anzumerken. Hvala. Tri točke. Torej, omenjena je bila problematika sofinanciranja. Tudi več poslancev je govorilo o tem, ali ima kdo kak predlog, kako zagotoviti sofinanciranje za krepitev podeželja oziroma kako to oblikovati drugače. Da, so potrebni ukrepi na tem področju, je vsem jasno. Kaj ti drugače postane kofinanciranje izključiteveno merilo. Druga zadeva, mislim, da so kmetje bolj sposobni se prilagoditi podnebnim spremembam, kot pa da se podeželje prilagodi demografskim spremembam. Mislim, da smo podcenili hitrost tega pojava. Ta demografs demografska sprememba je velik problem, seveda tudi podnebne spremembe, ampak za podeželje je demografija velik izziv in zato je za me drugi steber pomemben, kajti to je tisto sredstvo, kjer lahko predvidimo sredstva za ohranjanje struktur na podeželju, kaj pa pomaga kmetom eh, podeželje, na katerem so, katerem so sami potem pri vseh ciljih, za katerimi stremimo in programi, eh, moramo paziti, da se ne bomo preveč porazgubili. Če imamo preveč nekih eh, skladov, potem eh, so opremljeni s tako malo sredstvi, da spet nima mm, kaj dosti smisla, če jih imamo toliko. Gospod Anjo, ehm, torej seveda hočete še govoriti potem tudi strokovnjaki. Hvala samo o drugem stebru bom um, govoril, mislim, da je to bilo, um, da je bilo veliko zlorab. Imam veliko, um, um, veliko primerov za to, naprimer, da se daje podpora za uh, pridelavo paradižnikov v Grčiji. To res ni potrebno. Potem veliko je tudi drugih primerov. Zadnjič sem na plenarnem zasedanju v Bruslju govoril o mađarskih psih, psih ki so, torej bil je porabljen denar za to, da se izboljša življenje uh, tem psom. Denar je bil porabljen uh, za pse, pa se ni kaj dosti izboljšalo. Torej, kako um, V vel, številne države imajo tudi davek za zaposlovanje. Zakaj ne bi uporabili naprimer denarja iz drugega stebra za spodbujanje zaposlovanja na podeželju? E, potem e, skladiščenje naprimer za um, um, um, prašičjega mesa ali tudi perutninskega mesa. Naprimer bi lahko uporabili denar za to, da se zgradijo taka skladišča. Uh, potem um, uh, torej živinoreja in nadzor živinoreje in tako naprej potem tudi mobilni telefon za vse, ki delajo na podeželju. Torej, veliko bi bilo primerov, kako eh, spodbujati razvoj podeželja. Martin Heusling. Samo dve vprašanji. Gospod Tangarman, nisem vas eh, zelo dobro razumel. Rekli ste, da če imamo kolobarjenje v dru, prvem stebru, to ni v skladu s STO-jem. Se pravi, da ste načelno proti prvem stebru ampak ali ste mnenja, da zelen, zelenitev prvega stebra sploh ni v skladu s STO. Potem rekli ste, da je treba plačevati po enoti javne dobrine. Kaj pa je enota javne, javne dobrine? Torej, kako določiti ceno za enoto javne dobrine? Saj to je to napeto vprašanje. Uh, Torej, če ne bomo poskrbeli za ozelenitev prvega stebra in eh, če ne bomo nekaj popravili v drugem stebru, potem je eh, celotna zasnova sporočila napačna. Mislim, da si moramo, se moramo truditi, da zagotovimo trajnostno kmetijstvo v obeh stebrih in ne samo, da popravljamo napake prvega stebra v drugem. Hvala, Martin gospod Kalinjete in potem Nikolson, gospa Kalinjete. President Kongs, eh, SGB je runa odpr. Hvala. Gospod predsednik, želim govoriti o neposrednih plačilih. Za latvijske kmete je to zelo pomemben del prihodka, prihodka in gospod Tangerman je tudi govoril o tem, vendar je rekel, da ne razume utemeljitve za to. V Latviji je mnogo kmetov, ki bi se strinjali s tem, da se ne izplačujo neposredna plačila, ampak vse Evropi, kajti potem bi bila konkurenca pravična. Dokler pa temu ni tako, je treba nekako uravnovesiti te velike razlike. To, kar mi raz predlagamo, je zelo jasen sistem. Neposredna plačila eh, določiti tako, da se pač določi najnižja in najvišja raven. Najnižja bi bila 75 odstotkov povprečja, povprečnega zneska in najvišja 125 odstotkov povprečnega zneska v Evropi. To bi pomenilo, da bi bili dovolj prožni da, in s tem bi imeli tudi popolno jasnost. Razen tega potrebujemo objektivna merila. Govorili ste o razvoju podeželja in rečeno je bilo. Torej, naprimer, kot kazalnik BDP na prebivalca, potem eh, površina, kmetijska površina, kmetijska zemlišča in tretjič vsi izdatki, ki so potrebni za ohranjanje dobrega stanja teh zemlišč, delovna sila, tehnika, gorivo in tako naprej. Mislim, da je to dovolj kazalnikov in želim si odgovor na to. Sedaj pa James Nicholson. Hvala, mislim, da lahko rečemo, da je razdelitev med prvim in drugim stebrom to, o čemer se bomo naj, najbolj um, prepirali. Torej, potem odmik od uh, neposrednih plačil. Torej, če plačujemo za živali in tako naprej. Eh, potem smo imeli enotno plačilo na kmetijo, prej smo imeli drugačne sisteme. Ali naj nadaljujemo s tem ali naj izberemo drug sistem? Torej, nekateri pravijo, da ne moremo imeti sistema, ki je bil uveden leta 2009, eh, 2002. Mislim, kak, za kakšen sistem naj bi se odločili? In videl sem, in pa vejte mi, če nimam prav. E, torej, govedina, uh, industrija govedine, potem e, tudi um, ovčje meso in tako naprej, to popolnoma upada, uh, se mi zdi. Mislim, da naj bi skupna kmetijska politika bila politika za kmetijstvo in ne za okolje in ne socialna politika. Hvala. Hvala gospa Rodoster. Hvala, gospod predsednik. Tudi jaz se želim zahvaliti za zelo zanimiva predavanja. Obračam sa, se na gospoda Tangarmana. Vi ste zelo jasno povedali, da dvomite o primernosti neposrednih plačil. Rekli ste, da neposredna plačila niso povezana zanesljivo preskrbo s hrano. Ampak zakaj ponekod prihaja do velikega odseljevanja. Potem rekli ste, da imajo tudi visoke cene opraviti z neposrednimi plačili. V Nemčiji je samo 11 odstotkov prihodka se porabi za prehrano. To se mi ne zdi previsok odstotek. Mislim, da bi bilo bolje, če bi kot potrošniki porabili več denarja, večji delež denarja za hrano, za dobro kakovostno hrano. Rekli ste, da je e, torej pri pravičnosti treba zagotoviti tudi nek test prihodkov, torej pre, e, eh, oceno prihodkov. Ali mislite, da naj bi to bilo rejeno tako, kot pri socialni pomoči, naprimer v Nemčiji, da mora vsak kmet dokazati, kolikšne prihodke ima. Kako naj to eh, izvedemo v praksi? Torej, eh, opravičujem se predvsem tolmačem, ki jih prosim, da nam dovolijo, da malo eh, podaljšamo, predvsem, ker si želimo slišati odgovore strokovnjakov najprej gospod Tangarm. Hvala za številna zelo zanimiva vprašanja in tudi spodbude. In seveda se bom lahko samo dotaknil posameznih vprašanj. Načelno eh, se sprašujemo, kje je najbolje financirati zagotavljanje javnih dobrin v prvem ali drugem stebru. Moj odgovor je jasen, to sodi v drugi stebr. Samo tam lahko zagotovimo diferencijacijo, ki je potrebna za zagotavljanje javnih dobrin. Torej, ne more vsak hektar v Evropski uniji nuditi istih javnih dobrin. To je treba razlikovati od točke do točke in zato to sodi v drugi stebr. Politika, ki bi eh, šla v smer večje, bolj usmirjenih eh, pomoči torej iz, in prenosov iz prvega v drugi stebr, to bi se mi zdelo zanimivo. Potem, kar zadeva sofinanciranje. Če bomo to naredili tako kot pri modulaciji, en evro iz prvega v drugi stebr in potem se dodajo še nacionalna sredstva, potem ne more biti eh, to namen, da bi eh, za kmetijsko politiko predvideli še več denarja in zato bi bilo bolje najti drugačen sistem. Verjetno ne boste sedaj imeli za revolucionarja, če bom to povedal. Res je, da naj države članice sofinancirajo, saj naj tudi so odločajo o tem, kje naj se zagotavljajo katere javne dobrine. In da ker se mi zdi, da ni treba dodajati sredstev, bi bilo bolje, če bi znižali prispevke držav članic za evropski proračun in bi iz tega, kar si prihranijo, potem sofinancirali ukrepe v drugem stebru. Na ta način bi države članice imele tudi večjo soodgovornost pri ukrepih iz drugega stebra. In nekdo je vprašal, kaj pa pomeni plačevati za enoto javne dobrine in kako se določi cena. Jaz sem to seveda zelo na kratko povedal, ampak to, za to gre v drugem stebru. In pomembno je, da so plačila določena v pogodbi, se pravi, da se sklene pogodba med državo javna ustanova in kmetom in kmeta se potem plača na osnovi te pogodbe. Seveda se to ne da naprimer, računati naprimer v tonah, ampak treba je pač plačati neko storitev. Lahko seveda razpravljamo o tem, kako določiti višino tega plačila Eh, ne bom se spuščal v podrobnosti, vendar je več postopkov, ki to omogočajo in ki so zelo primirni za take izračune. Nekdo je rekel, da zakaj kolobarjenje ni v skladu s STO. Ne gre nasplošno za skladnost s STO. Neposredna plačila se trenutno notificirajo STO in tam sodijo v green box, zeleno skrinjico. In če eh, to uvrstiš v tako imenovano zeleno skrinjico, potem ni nujno, da nekaj prideluješ, zato da si upravičen do plačil. Kolobarjenje pa je smiselno samo, če prideluješ. Kdor ima praho, ne potrebuje koleba, kolobarjenja, to je posebno jasno. In če je to pogoj, potem je pač pogoj ta, da kmet nekaj prideluje. In če je to pogoj, potem to ne sodi več v zeleno, v, v green box, v okviru STO. Sedaj pa še zadnje, gospod predsednik. Ali odseljevanje ni problem za preskrbo s hrano? Ne. Sej se. se ne odtegne površina iz kmetijstva. Sicer se del površin, torej oceljevanje kot tako ni zmanjšalo obsega kmetijskih površin. Potem vprašanje, kako je s tem testom prihodkov, s oceno prihodkov. Torej, če nam je resna izjava, da želimo neposredno plačilo v prihodne porazdeliti pravično, torej če povdarjamo dejavnik pravičnosti, moramo najprej ugotoviti prihodke kmeta. Angliška kraljica potem verjetno ne bo potrebovala neposredna plačila, revni kmetje pa ja. Torej ne govorimo sedaj o nisem nikoli prebral eh, napav, davčne napovedi angliške kraljice, ampak izhajam iz tega, da ne bi potrebovala toliko pomoči. Vincent, prosim in prosim te, da si čim hitrejši, da končaš čim prej. 45 sekund bom rabil ne več. Prva misel eh, moramo biti konkretni, hudič pa je v podrobnostih. Za velikimi idejami torej moramo se vprašati, ali želimo prerasporediti sredstva zaradi nihanja cen. Potem drugo vprašanje je upravljanje tveganja, to je zelo pomembno. In druga misel. popolnoma se strinjam s tem, da predvidimo ozelenitev prvega stebra. Tudi, če se to obravnava drugače kot eh, drugi steber. Eh, zdravstveni pregled nam je v Franciji tudi odprl oči, torej kako predvideti smiselne ukrepe v prvem stebru. Potem mislim, da moramo biti previdni pri določanju najvišjih eh, zneskov na osnovi prihodkov in tudi eh, v zvezi s tem, kdo naj dobiva ta plačila, torej kdo je upravičen. In sedaj še Atila Sambor, eh, nekaj minut. Torej, nekaj je bilo komentarjev v zvezi z odnosom med kmetijstvom in razvojem podeželja. Mislim, da politika razvoja podeželja ni samo kmetijstvo. Kmetijstvo uh, je sicer pomembno, ampak ob kmetijstvu pa je treba upoštevati tudi še druge dejavnike. In ne moremo eh, reševati vseh eh, problemov razvoja podeželja samo s kmetijsko politiko. Torej, mislim, da je kmetijstvo pomemben del politike razvoja podeželja. Ni pa to edino. Potem komentar glede eh, poenostavitve sistema ocenjevanja, vrednotenja. Č, mislim, da je treba poenostaviti kazalnike. Več kot sto teh kazalnikov je po moje, to je treba poenostaviti, ampak kar je prav tako pomembno, je, da sistem vrednotenja ne deluje, ne funkcionira pravilno. Eh, in zadnji eh, odnos med revščino in staranjem eh, prebivalstva na podeželju, vem, da je povezava med obima in mislim, da je treba na ravni EU predvideti ukrepe za rešitev tega. Hvala. Hvala vsem, predvsem našim strokovnjakom hvala za živahno razpravo, ki dokazuje, da eh, bo potrebno še naprej razpravljati o tem. Bog ve, kako bi eh, ameriški kongres se odzval na eh, to, kar je povedal gospod Tangarman, odbor za kmetijstvo. Tam bi se odzval drugače kot mi. Hvala strokovnjakom, hvala vam vsem, vidimo se pa spet 28. Na, ob 15. uri na naslednji seji našega odbora.